bitte Platz zu nehmen. Sedete, prosim. Predlagam, da začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer imeli bomo izmenjavo mnenj z nekdanjim namestnikom premijeja, sedaj pa je on predsednik ukrajinskega parlamenta v Ukrajini. Izkazal se je mm, s tem, ko je pokazal zanimanje za reformni proces v Ukrajini. Ta proces je tudi vodil. Ta proces je sedaj še toliko bolj pomemben, kajti Ukrajina mora sedaj postati vzor, postati mora zgodba o uspehu. To pomeni, da bo treba preoblikovati Ukrajino, to bodo morali storiti sami, mi pa bomo morali zagotoviti finančno in tehnično pomoč. V naslednjih mesecih in tednih je treba izvajati ustrezne projekte. Oktobra bodo lokalne volitve v Ukrajini in linija mora do takrat biti jasna, zato je treba zapisati nekaj zgodb o uspehu, demokracija, načelo pravne države in tako naprej. To mora priti v ospredje. Gospod predsednik, januarja smo se sestali v Strasburu in sprejeli resolucijo v Ukrajini z zelo veliko podporo. V zadnjih dneh se je vedno znova to podprlo. Prav tako smo danes glasovali o letnem poročilu visoke predstavnice za zonanje zadeve. Tudi tukaj smo potrdili linijo. Ukrajina je žrtev agresije od zunaj. Mednarodno pravo je bilo kršeno, načelo ozemeljske celovitosti je bilo prekršeno in Rusija je za to kriva. Ne kot tihi in nemi obazovalec, ampak kot konfliktna stran in kot takšni so tudi odgovorni za rešitev krize oziroma za izvajanje sporazuma iz Minska. Mislim, da je v parlamentu zelo velika večina, ki se z mano strinja. Besedo vam dajem kar takoj. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in hvala, da ste v Ukrajini bili pripravljeni imeti pogovore z nami in upam, da bomo tesno sodelovali še naprej. Vidim predsednika Plenkoviča, on je predsednik delegacije za odnose z Ukrajino, on me bo nadomestil na mestu predsednika, kajti danes popovdan bom v Berlinu imel govor prav o tej temi, zato se bom moral kmalo posloviti. Gospod predsednik, izvolite. Veljmašanovni pane Volovo, eh, veljmašanovni. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik, evropske poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Najprej se vam želim zahvaliti za vaše stališče v zvezi z Ukrajino. Hvala za vašo podporo. Mislim, da je sedaj čas, da rečemo Bobu Bob. Ocena Evrope o Ukrajini je pravilna. Mi smo država, ki trpi zaradi ruske invazije in mi moramo povedati, kaj se dogaja. Ne gre samo za napad na ozemeljsko celovitost, to je napad tudi na evropske vrednote, vrednote demokracije, svobode, ozemeljske vrednote. Vse to zahteva ustrezne ukrepe širše družbe. Za mene ima ta izjava zelo pomemben pomen. Pred letom dni smo imeli revolucijo dostojanstva in takrat je takratni predsednik pobegnil. Evropska unija in Evropski parlament pa sta vrhovno rado priznala kot legimno, legitimno telo. Evropski parlament je želel poskusiti pomagati Ukrajini. V zadnjem letu je vlada spet zavladala v Ukrajini, nov predsednik in nov parlament sta bila prav tako bila izvoljena. Ukrajina je podpisala pridružitveni sporozum z Evropsko unijo. Danes, v času prvega obiska v tujini, bova skupaj s predsednikom Šulcem odprla prvo zasedanje parlamentarne skupščine in odbora na, tej te, na to temo, ki je pomembno urodje za to, da izvedemo ta sporazum. Danes se Ukrajina spopada z dvema izzivoma. Prvič, braniti moramo skupne evropske vrednote za svobodo in demokracijo, ustaviti moramo rusko agresijo, ohraniti moramo ozemeljsko celovitost in soverenost, prav tako pa moramo zagotoviti mir v svoji državi. Drugič, potrebujemo institucionalne učinkovite reforme, zato da bo naša postsovjetska republika sodobna evropska država. Naj začnem s tem zadnjim. Izvajanje reform ob bojnem, bojeva, vojnem bojevanju ni preprosta naloga, ampak drugih nalog nimamo, zato ker imamo na voljo le malo časa. Ne glede na te agresije je Ukrajina začela izvajati sistemske reforme. Prvič izvajamo reformno strategijo in naša strategija se imenuje Strategija nacionalnega razvoja 2020. Izvajanje načrta za pridružitveni sporozum je zelo pomemben. Na osnovi teh dokumentov sem sprožil vključujoč proces pripravljanja načrta za zakonodajno podporo reformam za obdobje leto 2015-2017. Naslednji teden bom v Kijevu predstavil ta načrt, na to pa bomo ta načrt poslali vsem deležnikom poslancem, predsedniku in vladi Ukrajine. Ukrajina dela na tem načrtu za zakonodajne reforme in parlament mora biti tisto gonilo, ki izvaja reforme. Parlament mora postati tovarna za izvajanje reformistične zakonodaje, ne pa samo, da je tiskarna neskončnih dopolnil za nepopolne zakone. Kaj smo že storili? Parlament, predsednik in vlada Ukrajine so že storili veliko. In sicer začeli smo izvajati zakonodajni svečen za boj proti korupciji, ki je bil sprejet prejšnjega oktobra. Prav tako smo sprejeli več zakonov za to, da podpiramo dejavnosti nacionalnega urada za boj proti korupciji. Boj proti korupciji je ena največjih prednostnih nalog v Ukrajini. Ustaviti in izkoreniniti moramo korupcijo v naši državi. Prav tako moramo oblikovati direktorja in sicer na osnovi zelo preglednega in objektivnega postopka. Ta sektor in sektor organov pregona smo že začeli reformirati. Ta proces se bo začel v tesnem sodelovanju z svetovalno misijo Evropske unije. Prvi koraki so že bili sprejeti v zvezi z reformo pravosodnega sistema. Najprej bomo zagotovili zakon o pravici do poštenega sojenja. Prav tako smo sprejeli več zakonov za to, da bi okrepili obramne sposobnosti Ukrajine. Prav tako delamo na decentralizaciji. Mislim, da je to zelo pomembna prednostna naloga. Mislim, da je to tudi zelo pomembna reforma, ki nas čaka. Za Ukrajino je to izjemnega pomena. Prav tako smo že sprejeli odločitve o fiskalni decentralizaciji, prav tako smo sprejeli nekaj zakona o regionalni politiki in o prostovoljnem združevanju skupnosti. Seveda, uspeh decentralizacije in drugih ključnih reform je odvisen od Izboljšanje ustave v svezi s tem je predsednik Ukrajine sprožil oblikovanje komisije, ki bo delala na tem, da pripravi spremembe ustave v skladu s tem in v skladu z trenutnim postopkom ustavne spremembe imamo možnost, da končno sprejmemo ustrezno zakonodajo. Obvezna stopnja v tem procesu je povezana s tem, da moramo upoštevati Beneško komisijo. Prav tako želim povdariti, da smo začeli priprave na ustavno reformo in decentralizacijo že dolgo pred procesom iz Minska. Povem vam lahko, da bodo pristojnosti, ki jih bodo dobile regije v Ukrajini na osnovi teh reform, izpolnili prečakovanja vseh tistih, ki želijo spremembe in ne želijo novih lažnih eh, težen po moči. Kaj bo tukaj manjkalo? Manjkalo bo zagotavljanje tankov, raketnih sistemov in drugih možnosti za Evrazijsko unijo. Po mojem mnenju so reforme in gospodarski uspeh Ukrajine najučinkovitejša sankcija proti ruski politiki. Naš uspeh krepi našo suverenost in to je najboljše orodje proti ruski informacijski vojni, zato da dobimo ljudi na svojo stran, tudi na Krimu in v Donbasu. Glavna prednostna naloga Ukrajine je oživitev ukrajinskega gospodarstva, to pa ne bo mogoče brez konsolidirane mednarodne pomoči. V zvezi s tem se že veselimo učinkovitih razprav v Evropskem parlamentu o predlogu Evropske komisije za to, da bi Ukrajini zagotovili tretji program makrofinančne pomoči. Ukrajina se sedaj reformira tako, da se še vedno bojuje, medtem pa veliko gospodarskih sredstev namenja temu, da se bori proti Rusiji. Rusija v okviru memoranduma iz Budimpešte je sprejela, da ne bo več grozila in uporabljala sile proti Ukrajini in da nikoli ne bo napadla Ukrajine. Še vedno pa to počne, ne glede na to, da smo imeli sporozume v Minsku, Ukrajinci še vedno umirajo in ruske rakete še vedno napadajo ukrajinske družine povsod po naši državi. Več kot 5000 Ukrajincev je bilo ubitih v Donbasu. Obenem pa se število notranje razseljenih ljudi povečuje in doseglo je skoraj milijon ljudi. Seveda smo dolžni Evropskemu parlamentu zahvalo, zato ker je sprejel pobudo eh, lan, ja, lani januarja, zato da je Evropska komisija sprožila ambiciozen načrt za človekoljubno pomoč v Ukrajini. Žal, Rusija še vedno napada in krši dogovore. Prejšnji teden je Kreml želel dobiti mesto Donbass, preden bi začel veljati, začelo veljati premirje. Na to pa je začelo veljati premirje, oni pa so še vedno napadali mesto. Prejšnji teden je Nacionalni varnostni in obravni svet Ukrajine sprejel, da se pretoži Združenim narodom in Združenim in Evropski uniji za to, da bi tja poslali mirovne sile. Idealna priložnost bi bila misija Evropske unije. Takšna misija bi bila učinkovita, če bi bila tako na kontaktni liniji, kot tudi na področjih, ki niso pod nadzorom Ukrajine ob meji z Rusijo. Seveda je ta pobuda vodila do zavrnitve strani Rusije in oni so Kijev obtožili, da krši dogovor iz Minska. Zakaj? Po mojem mnenju menijo, da bi zapiranje meja in spremljanje ovse ali mirovnikov pokazalo, kaj počne Rusija in prisilili bi Rusijo, da se umakne iz Ukrajine, tako pa ne bi več mogli pomagati teroristom. Konstantne manipulacije Ruske federacije dokazujejo, da ne glede na to, kaj meni Ukrajina, Rusija to izkorišča za to, da še naprej napada ukrajinsko neodvisnost, svobodo in demokracijo. Ukrajinski državljani so nezakonito pridržani na ozemlju Ruske federacije, vključno z članom ukrajinskega parlamenta in parlamentarne skupščine Sveta Evrope. To je Nadija Savčenko, ki gladovno stavka že 74 dni. Hvala evropskim poslancem za njihovo aktivno stališče in pobude, namenjene temu, da bi jo izpustili. In pozivam vas ne. Ustavite se, samo vedno večji pritisk na Rusijo strani mednarodne skupnosti lahko prisili Rusijo, da preneha z agresijo proti Ukrajini in njenim državljanom. Prijatelji, govorim o Evropskem parlamentu in povdariti želim, da ima Ukrajina jasno stališče. Naša država ne vidi nobene alternative mirovni rešitvi tega problema. Ampak, če želimo rešiti to evropsko krizo, bomo morali rusko stran prepričati, da sama reši ta problem. Oni pa so že veliko krat zapravili naše zaupanje. Rusijo moramo privabiti k odkritemu dialogu in prvič poskrbeti moramo, da bo trenuten režim sankcij ostal v veljavi. Drugič, še naprej moramo diplomatsko in politično pritiskati na Kremelj. In tretjič, morda mi pritisk ni všeč kot beseda, vendar to moramo storiti, zato da ustavimo ubijanje. Tretjič, Ukrajini moramo zagotoviti obsežno pomoč in konstruktivno podporo. Še posebej pomembna je potreba, da izboljšamo obramne sposobnosti Ukrajine in ji zagotovimo pametna orožja in obramna orožja, zato da se bomo lahko branili na ozemlju Ukrajine pred napadalci iz Rusije. Šele takrat bo Kremelj ugotovil, da je Ukrajina sposobna učinkovito upirati se ruski agresiji. Upam, da bo Evropski parlament sprejel našo naš pristop. Prav tako vas pozivam, da se spomnite na Krim. Kmalo bo minilo eno leto, odkar je Ruska federacija nezakonito prevzela ta del našega ozemlja. Tam živijo tudi krimski tatari. Ukrajina bi bila zelo zainteresirana za to, da se popregleda ta primer, naprimer na marčevskem zasedanju Evropskega parlamenta. Kolegice in kolegi, pozivam Evropski parlament, da še naprej ostane zelo pozoren na vse v zvezi z Ukrajino. Vi spodbujate Evropsko unijo, da zagotavlja bolj odločujočo in učinkovito podporo Ukrajini. Vi ste tisti, ki oblikujete javno mnenje v Evropi in vi ste tisti, ki nasprotujete ruski propagandi. To je še ena oblika agresije. Prečakujemo, da bo glede na to, da nas kmalo čaka vrh vzhodnega partnerstva v Rigi, Evropski parlament in nacionalni parlamenti, da bodo vsi poslali signale Evropskemu svetu, da je treba poslati signale, ki jih Ukrajinci čakajo. To je priznavanje evropske perspektive za našo državo in politično odločitev o brezvizumskem režimu za kratka potovanje ukrajinskih državljanov. Ukrajinci si to zaslužijo, kajti takrat smo imeli revolucijo dostojanstva, sedaj pa smo v spredju boja za evropske integracije in tudi za evropske skupne vrednote. Hvala lepa. Eh, Prezident. Gospod predsednik, hvala lepa za vašo predstavitev. 16 se jih je javilo k besedi, sedaj je seznam govornikov konec in, če se strinjate, je čas za govor največ minuto in pol. Se strinjate, v redu, zato dobi besedo. Ne, gospod Plenković, gospod Plenković bo prevzel predsedniški odr. much, uh, Mr. Chairman Brock, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik eh, Brock. Zahvaljujem se tudi predstavnikom Vrhovne rade. Lepo vas pozdravljam. Spoštovani gospod Grossman, preden predam besedo drugim, mi dovolite, da kot eh, vodja delegacije za Ukrajino izrazim zadovoljstvo, da bomo imeli ob koncu tega sestanka možnost tudi sestanka med Evropskim parlamentom in Vrhovno rado. Pogovorili naj bi se o celotnem katalogu političnih, varnostnih, humanitarnih vprašanj danes popovdne, še posebej na območju vzhodne Ukrajine. Jutri pa se bomo pogovorili o celotnem izvajanju pridružitevnega sporazuma in vseh vidikih, tako energetskih, kot tudi političnih in gospodarskih vprašanjih. Veselim se že te razprave. Kot ste povedali, je. Yeah bil predsednik Evropskega parlamenta vse čas zelo zavezan reševanju situacije v Ukrajini s številnimi poslanci in poslankami, ki so vam pripravljeni pomagati v tej resni situaciji, kjer ste sami tarča te agresije. Želel bi nadaljevati s tem delom in tudi s to podporo. Ne bi želel biti predolg in eh, prosil bi vas, če lahko v svojih odgovorih pojasnite, kako si predstavljate nadaljne mednarodne zaveze na smeri do mirne integracije trenutno okupiranih ozemlji Ukrajine. Videli smo, kakšni so zadnje priporočila predsednika Porošenka, tudi druga priporočila, morda bilo dobro, če bi še obrazložili nekaj teh zadev. Zdaj pa predajam besedo kolegici Kanjete Sandra, izvoli. Gospod Grojsman, lepo vas pozdravljam na Evropskem parlamentu, nadaljevala bom v latviščini, saj je to prvo predsedovanje Latvije svetu Evropske unije. Pred letom 20. februarja sem obiskala Kijo, tudi vrhovno rado. Poslanci so se takrat zbrali zato, da bi sprejeli zgodovinsko odločitev pri preprečevanju nadaljnega nasilja. Bila sem priča tudi situaciji, kateri so podvržene žrtve tega nasilja. Upam, da bodo mirovna pogajanja uspešna, vendar le v primeru, da bo Ukrajina zmožna zaščititi, da se bo Ukrajina zmožna zaščititi. Evropejci moramo pomagati Ukrajini, da okrepi svoje obrambne zmožnosti. Zanima me, kako potekajo pogajanja o napotitvi evropskih mirovnih sil v Ukrajino. Hvala. Najlepša hvala, Sandra. Zdaj pa predajam besedo Ani Gomeš. Izvolite. Gospod Grossman, lepo vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. 21. februarja lani sem bila. na Majdanu in na naslednji dan sem si ogledala tudi bivališče Janukovičeva oziroma nekdano bivališče. Priča sem bila tudi atmosferi, ki je tam prevladovala, kako so bili ljudje razpoloženi. No, to pa se je dogajalo v času, ko so se te težave še poglabljale. Te težave pa ne očekujejo le na Ukrajino, ampak tudi na Evropo, na samo percepcijo Evrope. Ugotoviti je treba, kaj smo. Ali smo stara Evropa, ki se sooča s staro Rusijo, ali pa predstavljamo novo Evropo, ki je artikulirana, usklajena in tako dalje. Prihajam iz Portugalske, ki se ne nahaja na vaših mejah, vendar pa lahko sočustvujemo z vami, ne le zaradi prisotnosti ukrajinske skupnosti pri nas ampak zato, ker so to skupno vprašanje. Zato se popolnoma strinjam z vami. Ko pravite, da ne glede na podporo, ki jo boste dobili od nas v Evropi, pa tudi od drugih, ne bo nič bolj pomembno kot to, da se zatre Putinovo agresijo Le tako bomo naredili korak naprej k vzpostavitvi demokracije v Ukrajini. Nič ne bo na bolj učinkovit način zaustavilo agresije gospoda Putina kot tak pristop. Razumem tudi in s temi besedami bom zaključila, kaj se dogaja v smislu neopredeljenih vojaških letov, ki so grožne tudi za vse v Evropi very much. Najlepša hvala, gospa Gomeš. Besedo ima Charles Tenak, IKR. E Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani govornik. Lepo vas pozdravljam v imenu skupine EKR, tudi sam bi želel podariti naše stališče in pa poziv k izpostavitvi gospe Ševčenko, ki je bila ograbljena na ukrajinskem teritoriju. Ograbili so Rusi in zato je popolnoma jasno, da je Rusija aktivna in tudi v polni moči prisotna na ukrajinskem ozemlju. Že od leta 2009 se zavedam te situacije. Za Wall Street Journal sem takrat namreč napisal članek, v katerem je izpostavljena perspektiva Evropske unije za dolgoročno strategijo za Ukrajino. Sam sem bil aktiven tudi med oranžno revolucijo, vendar pa nikoli nisem verjel, da je mogoče, da je resna možnost, da bi Rusija fizično z vojaškimi silami napadla Ukrajino. To meni niti prišinilo. Putin pa, če smo iskreni, nikoli ni skrival svojih ambicij v zadnjih desetih letih vsaj ne, da bi ponovno vzpostavil veliko Rusijo, kapitalistično Rusijo, kot ste to lahko videli. Te težnje se pojavljajo že od razpusta Sovjetske zveze. Mislim, da sporozumi pravzaprav niso bistvenega pomena. Rusija si le kupuje nekaj dodatnega časa v času pogajanj o Mariupolu. Seveda podpiram vs uh, eh, gospodarski trud IMF-a, vendar eh, pa moramo razmišljati tudi o tem, kaj bi lahko storili v smislu opremljanja vaših vojaških uh, sil ali katere države članice pomagajo v tem smislu ali menite, da bi mednarodna mirovna misija uspela stabilizirati situacijo in kakšno je vaše mnenje glede poročila v New York Timesu, ki pravi, da so nekateri od tistih, ki so odgovorni za bombne napade, se usposabljali pri ruskih tajnih službah, torej izdelovanju eksplozivov. Ali naj bi šlo v prihodnosti za nekakšno usposabljanje terorističnih frakcij, v okviru dela KGB. Kakšen je vaš odziv na to? Slava Ukrajini s temi besedami, da mi dovolite, da sklenem. Hvala, Charles. Lepo upozarjam kolege, da imate na voljo le eno minuto in pol, tako da boste vsi lahko podali svoje stališče. Gospod Van Balen. Hvala, predsedujoči. Najprej gospod Grossman, prav gotovo imate podporo liberalcev. Evropskega parlamenta. Ukrajina je postavila zgled. Organizirali ste pravične, svobodne parlamentarne volitve, pa tudi predsedniške volitve. In Euromajdan je zgled, ki bi ga želel Putin zatreti. Putin si ne bi želel evro rdečega trga. Demokracija v Rusiji bi pravzaprav zaključila tudi takšno agresijo v Ukrajini in tega si Putin želi da ne govorimo sploh o dolgoročni strategiji pohabljanja sosednjih držav. Države, ki so bile nekoč eh, države Sovjetske zveze, pa zdaj niso več bi morale same odločiti o svoje prihodnosti. Veseli me, da ste pravi borec za neodvisnost Ukrajine in pa za reforme na parlamentu. Treba je zagotoviti vladavino prava, treba je zagotoviti tudi ustrezne gospodarske reforme, reforme vojske, boj proti korupciji. In to lahko dosežemo le z močnim parlamentom. Močan parlament pa je bil že izvoljen. Prav tako sem ponosen, da v imenu Evropskega parlamenta za rado sodeluje močna, odločna delegacija. Prav tako imamo tudi skupino prijateljstva Ukrajine, ki predseduje Petras Avštrevičus, kolega iz skupine Alde. Želim vam veliko uspeha zaradi tega, ker to prav gotovo potrebujete. Hvala. Hvala, Van Balen. Zdaj pa gospa Lohbiler v imenu Zelenih. Hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi vam, eh, nekdani namestnik predsednika parlamenta. Eh, omenili ste nekatere pobude, ki bi jih želeli izpeljati. Sama bi se navezala na nekatere. Eh, ratifikacija statuta iz Rima. Posebej v tem času bi bilo to zelo koristno za Ukrajino, če bi lahko nadaljevali z delom na tem. Od leta 2003 sem spremljala delo, ki so, ki so ga upravljali vaši poslanci in zanima me, ali menite, da obstaja možnost, da bi zdaj prišlo do bolj intenzivnega dela na procesu ratifikacije. Prav tako bi me zelo veselilo, če bi imeli vašo podporo, saj gre za sodelovanje poslancev celega sveta, ki bodo marca v vašem parlamentu v Kijevu imeli eh, dogodek za spodbujanje te ratifikacije, ki sem jo omenila in zelo bi nas veselilo, če bi ta dogodek podprli. Lohbiler. Najlepša hvala, gospod Lohbiler. Zdaj pa predajam besedo gospodu Šefhazeru. Izvolite. Ambasador. Spoštovani gospod odposlanec, veseli me, da imate, da ste izrazili želje, da se vzpostavi v Ukrajini nazaj vladavina prava in da se vzpostavi tudi določena stopnja transparentnosti. Ne smemo se sprenevedati. Vojni diskurs, ki ga poslušamo v Evropskem parlamentu, prav gotovo ni diskurs Francije, ni diskurs Nemčije, ni diskurs Združenega kraljestva, prav tako ne diskurs opazovalcev OSE. Ni ruske okupacije. In Evropski parlament je izoliran ravno zaradi tako skrajne analize, ki jo spodbujajo in posredujejo nekateri člani Evropskega parlamenta. To delo je protievropsko in kar zadeva Minsk. Imam za vas le eno vprašanje, spoštovani gospod ambasador. To je bilo vedno moje stališče. Minsk 2 bi lahko pojasnil, da Rusija nikakor kot vprašanje ne postavlja ukrajinskih meja. Jasno je bilo namreč rečeno, spoštovani kolega, prosim, pustite me, da podam svoje stališče, tudi sam moram poslušati vašo ideologijo. Navedeno je, da ko bo prišlo do lokalnih volitev, kar ste že potrdili, naj bi bila zagotovljena popolna soverenost na vaših mejah. Imam zato vprašanje, kako naj bi izpeljali lokalne volitve, s katerimi bi zagotovili avtonomijo vzhodnega območja. Treba je torej pojasniti to vprašanje, tako da ne bo nobene dvomnosti glede vloge Rusije. Najlepša hvala, gospod eh, Schaffhauser. Gospod eh, Grossman ni ambasador, kot pravite vi, ampak je predsednik Vrhovne rade. Zdaj pa še en gospod eh, Štetina Jaromir, izvolim.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 da se Ukrajina ne boji, bori le za svojo neodvisnost, temveč tudi za neodvisnost Evrope in a, eh, naše vrednote. In prav zaradi tega sem Ukrajini izjemno hvaležen, občudujem vaš boj. Pred kratkim sem obiskal Donbas in področje, ki ste ga pred kratkim osvobodili. Od krematorska do slavojanska so mi vsi predstavniki oziroma sogovorci povedali, da bi bilo povsem drugače, če bi mejo zaprli. Gospod, gospod predsednik, spregovorili ste o izzivih, s katerimi se mora ukvarjati Evropska unija. Ukvarjati se moramo z vprašanjem uporabe policijskih sil. Strem se z vami, besede ne zadostujejo več in dovolil bi si tudi obrniti se na Evropsko komisijo, predvsem na gospo Mogherini, ki nas je tudi obiskala, da se začne ukvarjati s tem vprašanjem. Besede namreč ne zadostujejo več. Ukrajina potrebuje dejanje. Hvala Ukrajini. Najlepša hvala. Zdaj pa kolega Mamikins. Izvolite. Uh, Najlepša hvala predsedujoči. Imam vprašanje za spoštovanega govornika. Po razpadu Sovjetske zveze smo začeli govoriti o Ukrajini ločeno. In Ukrajina je imela v lasti, je bila, imela v lasti tretja največja količina jedrskega orožja na svetu. Potem je bila podpisana tudi jedrska konvencija v Budimpešti leti 1994. In če je Ukrajina res imela v lasti toliko jedrskega orožja, me zanima, ali bi se lahko ta situacija razvila tudi drugače. Najlepša hvala, gospod Mamikins. Zdaj pa gospa Fotiga. Najlepša hvala predsedujočim. spoštovani predstavniki Vrhovne rade. Dovolite mi, da ponovim to, kar sem povedala na začetku prejšnjega leta. Med skupno parlamentarno skupščine NATO Vrhovne rade v Kijevu. To, kar se je dogajalo v Ukrajini, na Majdanu, je bil prav gotovo ljudski proces, proces ljudstva, ki se je želelo osvoboditi sovjetskih okov. Takrat so mladi pokazali, da želijo tako obraniti svojo državo. In brez dvoma so se Ukrajinci borili za nekaj, kar nam je vsem blizu. Pomembno tudi za osrednjo in vzhodno Evropo. Najbolj problematična seveda agresija Ruske federacije na vzhodnem območju Ukrajine. To je nekaj, kar zadeva vse nas, ker je to resna grožnja. Zato moramo razmisliti, kakšne ukrepe naj bi sprejeli za to, da bo lahko Ukrajina učinkovito obranila svoje ozemlje. gospod predsedujoči. Sredi naslednjega meseca naj bi odposlali delegacijo odbora za varnost v Kijev. Sama sem predsedujoča temu odboru in ocenjevali naj bi varnost situacijo v Ukrajini, pa tudi potrebe te države. Veliko sreče vam želim. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, držite se časa govora. Zdaj pa še vodja skupine ukrajinskega prijateljstva, gospoda Strvičius. Izvolite. Spoštovani govornik, lepo vas pozdravljam med tem zgodovinskim obiskom na Evropskem parlamentu. Dobrodošli, ste naš partner v številnih zadevah. Evropska unija je podpirala Ukrajino pri številnih reformah na poti naprej, po evropski poti in zato moramo zdaj sodelovati in vam pomagati v vsakem primeru. Rusija bi želela predstaviti dogodke v vzhodnem delu Ukrajine kot državljansko vojno, kot da se Ukrajinci borijo med seboj iz različnih razlogov. Vem, da je ukrajinska družba stabilna in pa integrirana. Tako govorite rusko v Kijevu in eh, tam ne bo to nič čudnega, na to se tam ljudje odzivajo čisto običajno. V tem smislu imam tudi vprašanje oziroma komentar glede trenutnega stanja v ukrajinski družbi. Kako ocenjujete stanje z manjšinami? Kakšen je odnos med ruskimi manjšinami, manjšino Tatarov, judovsko manjšino in eh, številnimi drugimi manjšinami, ki jih imate pri vas? Thank you very much, Petras. Najlepša hvala, Petras. Rebeka Hrams, izvolite. Ja, vielen Dank, äh, Herr Sprecher. Najlepša hvala, gospod govornik Grojsman. Tudi meni se zdi zelo lepo, da ste nas danes prvič obiskali v Evropskem parlamentu in spregovorili pred nami in vesela sem, da sem lahko tudi sama sodelovala. Dve vprašanje imam danes, posebej potem, ko sem tik pred vikendom bila v Slavjansku. In ko sem si lahko na lastne oči ogledala, kako je z ukrajinskimi vojaki in kakšne izkušnje imajo oni z premirjem. Vaš zunani minister je včeraj odletel v New York, da bi tam spregovoril pred eh, Združenimi narodi o uporabi modrih čelad. Eh, mi lahko poveste, ali se o tem pogovarjate v Ukrajini in zakaj ste sploh prišli do tega predloga? Morda bi nam lahko razložili tudi, kako je z misijo OVSEJ, kako ta deluje do sedaj in kak, zakaj v preteklem tednu misija OVSEJ ni mogla zares opazovati, kaj se je dogajalo vzdolž linije razdelitve. Eh, tretje vprašanje pa se nanaša na humanitarne razmere. Eh, vsi poslušamo o belih konvojih iz Rusije v Ukrajino. V lahko vi natančno poveste, s kakšnimi humanitarnimi težami se soočate in na katerih, na katerih področjih bi Evropska unija morala še bolj podpreti vaše napore. Hvala, Rebeka. Zdaj pa še naš poročevalec v Ukrajini, gospod Sarjuš Bolski. Prosim, da ste kratki in da radi. Jacek, izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani govorniki, Evropski parlament bo kmalo potrdil odločitev o makrofinančni pomoči v višini 1,5 milijarde evra za Ukrajino in sicer v pospošenem postopku brez predlogov sprememb in s tem bomo potrdili dolgosežne zaveze Evropskega parlamenta kot tudi Evropske unije, unije k reformnemu procesu v Ukrajini. Ko bo ta pomoč sprejeta, bomo s tem prispevali podpori legitimnega vodstva v Ukrajini. Gre torej za vaš parlament in tudi vašo vlado pod vodstvom gospoda Porošenka. Prav tako ne bi pomagali pri plačilni krizi, ki ogroža stabilnost Ukrajine. Ukrajina ni revna država, znašla se je v hudi finančni situaciji in to zaradi pomankanja strukturnih reform, ki bi se že morale zgoditi zaradi slabega upravljanja in pa hudih finančnih izgub, ki so, posled, izgub, ki so posledica vojne, ruske invazije. Ukrajina zato ne mudoma potrebuje pravočasno podporo, ko se bori proti vzhodnim agresijam in obenem skuša reformirati državo kot tudi gospodarstvo. Treba je poudariti, da v evropski zgodovini ni takega precedensa, da se mora država, obenem soočati s toliko izzivi. Ukrajina se sooča z destabilizacijo zaradi finančne in gospodarske krize, kar je prav gotovo posledica oškodovanja državnega gospodarstva v višini 20 odstotkov zaradi agresorja. Največje darilo, ki ga lahko podeli Evropska unija napadalcem Rusiji in Putinu je to, da omogočijo Ukrajini, oziroma dovoli Ukrajini, da bankrotira. Tega, bankrotira. Tega pa ne bomo dovolili. Najlepša hvala, Jacek. Se pa prosim eh, preostalih pet govornikov, ker se mora gospod Grossman sestati še s predsednikom Žulcem, da se res držite časa govora oziroma podate svoje stolišče v eni minuti. Gospod Barčiti, izvolite. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Veliko smo slišali o tem, da je Evropski parlament daleč od realnosti. Sam predstavljam Litvo, drugi kolegi predstavljajo druge balske države in vsi dobro vemo, kaj pomeni sovjetska okupacija in kaj je potrebno, da si gospodarstvo po taki okupaciji opomore. V celoti podpiramo Ukrajino, kot veste. v te realnosti, s katero se sooča danes Ukrajina, si pred tremi leti ne bi mogli predstavljati. Korupcije je bilo veliko, to je res, to je posledica več desetletij slabega upravljanja in to je slaba zapuščina. Finančna podpora, o kateri smo ravno kar nekaj slišali, je bolj simbolične narave in ni ustrezna. Zato bi vas pa vprašal, spoštovani predsednik Rade, kako dolgo bi lahko pravzaprav preživeli s takšnim simboličnim zneskom podporo Zahoda in če ne bi omogočili nobene podpore v obliki orožja. Najlepša hvala. Najprej mi dovolite, da podprem oziroma izrazim podporo gospodu Porošenku, ki poziva k napotitvi mednarodnih mirovnih sil v Ukrajino. To sem povedal že prej in to lahko potrdim še enkrat. Pozitivno se moramo odzvati na to prošnjo. Mislim, da bi moral Evropski parlament podpreti to pobudo in to čim prej. To je naša vloga, to je naša zadolžitev. Prav tako je to v okviru naših pristojnosti. Moje vprašanje se glasi. Kakšen je bil pravzaprav odziv na prošnjo gospoda Porošenka. Tako doma, kot tudi v tujini. Pa še eno vprašanje. Odesa in zahodni del Ukrajine, obala Črnega morja. Ali je tamkajšnja situacija zavarovana in varna, ali so ta območja zavarovana, ali se tudi tam lahko pojavijo kakšne grožnje? In če mi dovolite, da se navežem še na intervencije prejšnjih govorcev, krimski Tatarje, ali naj bi Ukrajina podprla njihove pravice, kljub temu, da je to še vedno okupirano območje. Najlepša hvala, predsedujoči. No, med vašo tiskovno izjavo ste izpostavili, da naj bi decentralizacija vodila Ukrajino na poti do uspeha. Ta pogajanja v Minsku naj bi se končala za sporazumom v 12 točkah. Rada naj bi v 30 dnevih izdala nekakšen začasni odlog o samo odločanju. Ali naj bi takšno lokalno samo odločanje omogočilo obema separatističnima regijama, da razglasita avtonomijo ali ne bi na koncu konca to privedlo k federalizaciji Ukrajine ali pa referendumu o neodvisnosti. Pa še eno vprašanje, ki je vezano na prihodnje volitve, ki so načrtovane še letos, leta 2015. Že v redu, ampak ali predvidevate tudi možnost bojkotiranja splošnih volitev ali pa nepriznavanja rezultatov? V Lugansko in eh, druge bi se to lahko zapletlo. Najlepša hvala, gospod Papadaki. Kjer je Gružman uh, eh, stiho? Najlepša hvala. Spoštovani gospod Grosman, gospod Brok je dejal, da vaša država pravzaprav postaja zgled. Mislim, da je ta izjava zelo provokativna. Komunistična politična skupina je v vaši državi razpadla. Predsednik sodišča je odstopil. Zaradi tega prišlo do zasega prostorov tega sodnika, zasega računalnikov in tako dalje. In to se je ponovilo v desetih drugih situacijah sodnikov v Ukrajini. Mislim, da gre za nekakšen, ko govorimo o človekovih pravicah v Ukrajini. To je le izgovor, ki vodi v intervencijo velikih podjetij, ki izvajajo monopol v Ukrajini. Kaj lahko torej poveste o temu razpadu komunistične politične stranke v Ukrajini? Mislim, da bi morali to pokomentirati. Najlepša hvala nart. Najlepša hvala. Mislim, da lahko zase rečem, da sem prijatelj Ukrajine. Sem tudi član skupine prijateljev Ukrajine. Vendar pa moramo prijatelje tudi podpreti, ne moramo se le smihljati. Izraziti bi želel nekaj pomislekov, pa tudi vprašanj. Vemo, da je prišlo do invazije Krima, do separatističnih teženj. V Donetsku pa je le polovica prebivalcev ali pa celo manj prišlo na volišče. Še več jih je ostalo doma. Pred seboj imam tudi izjavo ministra za obrambo, ki je dejal, da se je na enem od območij le 20 odstotkov vojakov pravzaprav strinjalo s tem, da se odpravijo na fronto, medtem ko bi morali imeti večjo podporo tam. Leta 91 je Ukrajina pridobila neodvisnost in zato me zanima, kako lahko oligarhi kot Salomonski plačujejo zasebne vojaške sile. Kako jih je mogoče napotiti v Luganski in Donetsk? Pa še tretje vprašanje ki je pomembno za me kot za demokrata. Politika in gospodarstvo pogosto ne gresta z roko v roki. Kako lahko govorimo o boju proti korupciji, ko je gospodarstvo tako globoko zakorenjeno v to situacijo? Hvala lepa, zdaj pa imate še vi na vrsto 5-6 minut, da se odzovete na vsa ta mnenja, vprašanja in tako naprej. Hvala, dragi kolegi, hvala predsedniku. Zahvaljujem se vam za tako odkrito razpravo in odkrita vprašanja, pa tudi vaša notranja stališča, se je to za Ukrajino zares pomembno. Naj začnem kar z dejstvom, da se soočamo z do zdaj še nevideno agresijo, ne samo z vojaškega vidika, temveč tudi z gospodarskega, informacijskega, energetskega in tako naprej. Žal to izkrivlja vse, kar se dogaja v Ukrajini, to ni nikakršna skrivnost. Danes so v Ukrajini posebne sile, ki jim orožje dobavlja Rusija. V Ukrajini ni bilo razloga za notranjih konflikt. Zakaj ne bi razdelili državo? Šlo je za enotno državo. Govorite o avtonomiji, prijatelji. Spomnite se, da je bil Krim avtonomna republika Ukrajine. vendar pa to agresorja ni ustavilo. Mi že imamo voljo, kakšna je naša volja. Želimo imeti in spoštovati demokratične vrednote, ozemeljsko in notranjo celovitost. To je resnica. Predsednik odbora je ocenil našo situacijo in z njim se strinjamo. Moramo reči Bobu Bob in stvari oceniti takšne, kot so, potem bomo lahko ocenili situacijo v Ukrajini. Mi smo odprti, želimo mir in naj še enkrat povdarim, pripravljeni smo na miroljubno izvajanje zakonodaje. Ne želimo vojne in je ne bomo želeli v prihodnosti. Želimo pa, da je Ukrajina suverena država. Ne želimo, da, naše, da naš, naše civilno prebivalstvo umira, ne želimo, da naši vojaki umirajo. Agresor namreč ne želi le Ukrajine, želi si tudi evropskih držav in preostanka sveta. Vse, v kar verjamemo mi, njim ne pomeni nič. Želimo vam, poka vam pokazati, da je najmočnejši tisti, ki upravlja svetom, ampak Putina je treba ustaviti. Če, želim, če govorimo o skupnih ukrepih, Predsednik nacionalnega varnostnega sveta je začel z misijo za ohranjanje miru, kar je zelo dobro, saj želimo s tem zaustaviti agresijo. Govorite o prvih frontnih črtah in tudi o uh, krajih v ozadju. Seveda imamo tam misije, imamo tudi sankcije. Ne, grejo, ne gre pa za sankcije pritiska to so naši odzivi, s katerimi želimo oziroma poskušamo zaustaviti agresijo. Druge poti ni, včasih tudi moramo izvajati pritisk. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno. Možnost obrambe Ukrajine. Šele, ko bomo prejeli ustrezno orožje za obrambo, bomo lahko ste ustavili sovražnika, sovražnika, ki je vdrl na ukrajinsko ozemlje. In danes je pripravljen tudi še nadaljevati svoj pohod. Moramo torej imeti možnost povečati naše obrambne zmogljivosti. Potem statut iz Roma. Zdaj začenjamo z ustavno reformo. To je še en izziv. Notranje reforme, dragi kolegi. Strinjam se sam kot predsednik parlamenta in vsi moji kolegi smo bili izvoljeni v parlament s tem enim ciljem moramo spremeniti postsovjetsko Ukrajino v pravo evropsko državo, moramo zagotoviti rast in blaginjo za ljudi, transparentne volitve, boj proti korupciji, pravičen pravosodni sistem. To so naši izzivi. Decentralizirati je treba oblast pri nas in to bomo storili. Potrebujemo čas, ki ga pa nimamo. Okna teh priložnosti so vedno omejena. Kar se tiče ustavnega procesa, bomo nadaljevali z obravnavo vseh teh vprašanj. Kako pa je z tako imenovanim miroljubnim načrtom? Ta je bil predlagan in zajema vse. Prvič premirje, umik težkega orožja, osvoboditev vseh ljudi, vseh vojakov, ki so zdaj v ruskih zaporih, vključno z gospod Savčenko. Želimo obnoviti zaupanje v lokalne oblasti. Moram vam povedati, da po lokalnih volitvah leta 2010 iz Luhanska in Donetska je bila tam vlada, ki je bila legalno izvoljena, prisiljena oditi. Sklican je bil referendum in izpeljan s pomočjo orožja. Vemo, da to niso želje ljudi, ki živijo tam in tam trpijo. Tam se jih zadržuje proti njihovi volji in naš skupni cilj je, da se borimo proti sovražniku, da se borimo za evropske vrednote ter da storimo vse, da bomo v našo državo povrnili mir, a ne le na papirju. Trenutni, dejanski mir, ki bo zagotovljen, ne da se bo še naprej kršilo suverenost drugih držav. Vem, da ste postavili veliko vprašanj, a žal nimam časa. Nacionalne manjšine, tu lahko povem naslednje. Sam lahko pričam, da se Ukrajina bori za pravice manjšin. S tem nimamo težav. Ne gre za to, ali je kdo ukrajinec ali rus, ali govori ukrajinsko ali rusko. Smo zelo tolerantna država. imamo pri nas tudi borce iz Čečenije. To niso Ukrajinci. To so pravzaprav sovražniki. Tako, hvala vsem z moje strani, z ukrajinske strani, eh, strani vseh mojih kolegov. Vsi ste za nas zelo pomembni, vaše stališče nam je za nas izjemnega pomena. Hvala vsem, upamo, da bo Ukrajina kmalo spet demokratična. Hvala, predsednik Grojsman. Uspelo se vam je dotakniti večine vprašanj. Vem, da vsi cenimo priložnost, ki smo imeli, da si izmenjamo mnenja. Eh, zdaj boste imeli priložnost, da se srečate s predsednikom parlamenta, gospodom Šulcem. Vidimo pa se tudi pozneje. Uh, ja, hočem skrati še so svojice partij. Do, do, do one, one, one second. Yeah. Ja. Samo trenutek. Kar se tiče komunistične stranke, moramo zgraditi demokratičen sistem, ki bo odprt in bo podpiral vse stranke, vendar pa je to prvič, ko komunistična stranka ni bila izvoljena v parlament in to že nekaj pove o iz, evropski izbiri. Hvala. Let us continue with the agenda. The Dobro, nadaljujemo z dnevnim redom. Številka 17, makrofinančna pomoč Ukrajini. Prosim za mir in tišino v dvorani. Tisti, ki želite zapustite, zapustiti dvorano, prosim zapustite tiho, saj imamo zelo natrpan dnevni red. Razmislek o mnenju, ki ga je pripravila INTA glede makrofinančne pomoči Ukrajini in ga, eh, ga za naš odbor pripravil gospod Sarjuš Volski. Vsi smo bili priča razpravi, ki se je pravkar končala, še vedno potrebujejo našo pomoč, da premagajo zelo resno gospodarsko krizo, pa tudi eh, hudo pomankanje tujih naložb. Zato komisija zdaj predlaga še en paket 1,8 milijarde evrov makrofinančne pomoči, poleg prvega obroka v višini 1,6 milijarde evrov iz leta 2014. Zadnji obrok plačila bo oziroma posilja bo izdan marca letos. Latvijsko predsedstvo je obvestilo pristojni odbor, eh, da zaradi nujne situacije v Ukrajini eh, svet že ima dogovor na podlagi priporočila komisije. In podobno bomo ravnali tudi v Evropskem parlamentu. Zdaj dajem besedo gospodu Carjašu Volskemu, da podrobno razloži ta predlog. Hvala. Uh, Predlagal sem, da odbor za zunanje zadeve močno podpre eh, ta pospešeni postopek saj Ukrajina potrebuje pomoč zdaj. Eh, hitri postopek brez predlogov spremem bi bila naša zaveza za pomoč Ukrajini, kar ste že omenili. Gre za podporo za reforme v težki finančni situaciji države. Ne le zaradi slabega prejšnjega upravljanja, temveč tudi zaradi vojne situacije, v kateri se je Ukrajina zdaj znašla situacija, ki ji v zadnjem času nismo bili priča v Evropi. Država mora izvesti notranje reforme, hkrati pa se spopada še z vojno. Tako da predlagam, da naš odbor v celoti podpre pospešeni postopek in odločitev, da se ta makrofinančna pomoč Ukrajini nakloni. V svojem mnenju povdarjam tudi, da je, nujn, da je ta pomoč nujno potrebna, tako hitro kot se le da. EU pa mora raziskati tudi druge nefinančne načine pomoči, kako bi olajšali težko situacijo, gospodarsko situacijo Ukrajine. Države članice pozivam, da z vsemi pravnimi in upravnimi sredstvi eh, podprejo to, da se Ukrajini vrnejo sredstva, ki so jih zasegli Janukovič in drugi in so zdaj na zamrznjenih bančnih računih. Če bi Ukrajina ta sredstva pridobila nazaj, ki jih je prejšnje vodstvo nezakonito zadržalo, se ta ne bi smela preusmeriti v to, da se zadovoljijo ruske zahteve, moralo bi se ta sredstva nameniti za dobrobit vseh državljanov Ukrajine, ki jih potrebujejo. Hkrati predlagam, da Evropska unija podpira boj Ukrajine proti korupciji, pa tudi, da se izboljšajo fiskalni prihodki države. Hkrati lahko podpremo stabilnost Ukrajine tudi tako, da vzpostavimo skupni preiskovalni organ, ki bi nadziral, kako je s finančno pomočjo Evropske unije Ukrajini in zagotovil, da se sredstva EU porabijo ustrezno, hkrati pa bi tudi služil kot organ za izgradnjo zmogljivosti ki bi pomagal uradnikom Ukrajine eh, za boj proti korupciji v Ukrajini ter prenesel najboljše prakse iz Evropske unije pri reviziji. Hkrati bi se morali osredotočiti na najbolj ranljive dele eh, ukrajinskega gospodarstva in države, spostaviti notranje ravnotežje na energetskem trgu pri fiskalnih politikah, ter na podobnih področjih. Tudi tu se mora Evropska Ukrajina potruditi, da olajšamo situacijo, v kateri se je znašala, znašla Ukrajina. Naj zaključim, prijatelja spoznaš v nesreči in Evropska unija bi zdaj morala biti takšen prijatelj, takšna prijateljica Ukrajini. Najlepša hvala, Jacek. Kar nekaj prijateljev iz Vrhovne rade je bilo prisotnih, ko si to stališče predstavil, kar je dobro. Nihče se ne javlja k besedi tak, in zato bi zaključil, tako kot svet so tudi poslanci poslanke razumeli, da gre za predlog v hitrem postopku, kar bi morali podpreti in ne dodajati predlogov sprememb. Vsi to močno podpiramo, da se zagotovi nov obrok makrofinančne pomoči Ukrajini. samo še kratka pripomba strani komisije. Gospod Grise je tu v imenu komisije. Hvala lepa. Komisija pozdravlja podporo, ki jo je izrekel vaš odbor, pa tudi včeraj pristojni odbor INTA. In lahko samo še enkrat povdarim, kako pomemben je ta dosje, posebej, če si ogledamo dolgotrajno recesijo, Eh, Ukrajine, hudo eh, plačilno-bilančno krizo. Prav pri tem lahko nadaljni paket makrofinančne pomoči strani Evropske unije pomaga in olajša situacijo, v kateri se je znašla Ukrajina. Gre za del širše, širšega mednarodnega svežnja pomoči, mednarodni denarni sklad pripravlja prav tako paket pomoči 40 milijard dolarjev, kar vključuje prispevke mednarodnega denarnega sklada, dvostranske prispevke, kot so naši eh, strani EU, pa tudi prispevke zasebnega sektorja. Ukrajinska vlada je povedala, da bo začela posvetovanja s svojimi upniki, tako da lahko podaljša zapadlost in prestrukturira nekaj svojih obveznosti, eh, da bo lahko zasebni sektor tudi prispeval k financiranju te države v naslednjih nekaj letih. Mislim, da se bom omejil samo na nekaj teh kratkih pripomb. Cenimo vašo podporo. Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da se ta zakonodajni postopek čim prej zaključi. Hvala. Much, Najlepša hvala, gospod Grise. Še enkrat bi opozoril vse kolegice in kolege. 26. februar je eh, časovni rok, ampak eh, strinjali smo se, da predloga sprememb ne bo. Zdaj pa prosim gospoda podpredsednika Paskoja, da prevzame predsedovanje. Nadaljujemo kar tako iz naslednjo točko. Evropski mehanizem za samopotrjevanje v okviru potrebne skrbnosti za dobavne verige za odgovorno voznike kositra, tantala, wolframa in njihove rude, ter zlata in tako naprej. Poročevalec je gospod Bitikofer. In imate kar besedo, izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči. Gre za prvo izmenjavo mnen v zvezi s tem predlogom. Naj se najprej zahvalim vsem kolegom, ki so v obilni meri posredovali predloge sprememb. Poročevalce v senci, Vabim na sestanek s poročevalci v Senci 26. februarja. Upam, da se vas bo večina lahko udeležila tega sestanka. Postopkovno imamo eno možnost za enkrat načrtovanje. Načrt vključuje glasovanje v AFET-u o osnutku mnenja 9. marca. Vendar pa je INTA pres prestavil svoje glasovanje na 13. oziroma 14. april, bi si tudi mi lahko vzeli nekaj več časa in poskušali doseči več kompromisnih predlogov, če to želimo. Seveda pa se mora o tem odločiti predsedstvo. Lahko bi imeli še drugo obravnavo na mesto glasovanja 9. marca. Zdaj pa mi dovolite, da se lotim kar mnenja. Verjetno vsi domnevate, da gre za dokaj kontroverzno vprašanje. To dokazuje tudi predlogi sprememb, ki ste jih poslali, nekateri se nagibajo v veliko manj strogo stran, kot bi sam predlagal. Drugi pa so še stroži od mojega osnutka mnenja. Pravzaprav sem sam poskušal storiti na srednje. Skušal sem začrtati srednjo pot in se čim bolj držati zakonodaj Dodd-Frank, ki je dala veliko zagona našemu delu v tem parlamentu, pa tudi komisiji, ko gre za to vprašanje. Namesto tega, da se osredotočimo le na uvoznike in prostovoljne scheme, Osnutek mnenja predlaga, da se osredotočamo na obvezno poročanje. Hkrati pa področje uporabe omeji na predlagano uredbo, kar je v skladu s pristopom iz zakona zakonodaje Dodd-Frank. Seveda bo naš odbor moral oblikovati svojo lastno strategijo. Se pa, vsaj meni osebno zdi, da pogosto govorimo o regulativnem sodelovanju in harmonizaciji, če je to le mogoče v okviru čezatlantskega sodelovanja. Bi bilo po mojem mnenju smiselno, če poskušamo harmonizacijo doseči tudi pri tem vprašanju. Do mene so pristopali lobisti, ki so dejali, da želijo šipko evropsko zakonodajo na tem področju, veliko šipkejšo od Dodd Franka, saj bi to kasneje uporabili za vzvod za ošibitev Dodd Franka v čezatlantskih pogajanjih. Tudi drugi kolegi bodo izrazili svoje mnenje, a obstajajo tudi drugi, ki želijo doseči višjo raven regulativnih standardov, kot pa jih imamo v okviru Dodd-Frank. Videli bomo, kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo. Ne bi pa okleval in povedal bi, da je letošnji dobitelj nagrade Sakarov, dr. Mukwebe, pozval parlament naj vzpostavimo obvezno zakonodajo, zakonodajo v skladu z Dodd-Frank. Kar se tiče političnih linij, v zvezi s katerimi se bomo morali odločiti, smo eno že navedli. Vprašanje, ali bi se odločili za zavezujoč ali prostovoljen pristop, to je eno izmed vprašanj. Potem imamo tu še eno stališče, ki ga predlagal kolegi iz ELS, ki bi nekako združilo oba pristopa, imeli bi zavezujoč pristop, ko gre za regijo velikih jezer in prostovoljen pristop za druge regije. Potem imamo tudi še geografsko področje uporabe, kar je zanimivo. Vse strani se strinjajo, da ne bi smeli geografska področja uporabe močno omejiti. Tretjič vprašanje, ali bi se odločili za pristop, ki bi se širše osredotočil na podjetja in potem eh, vire, na katere se bomo osredotočili. Sam bi ohranil štiri glavne rude, ki so najbolj konfliktne, so menjene v naslovu, pa potem še področje uporabe glede proizvodov. Zelo me zanimajo vaša mnenja, dragi kolegi in kolegice, in sam bom poskušal najti kar čim več kompromisov pozne. Najlepša hvala, gospod Butikef, Butikofer, za zdaj. Gospod Adaktusen. Beseda je vaša. Se tudi poročevalec v senci. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se za začetek zahvalim kolegu Butikoferju za vse delo, ki ga je do sedaj opravil. V odboru se v glavnem strinjamo, da bi Evropska unija morala povečati svoje prizadevanja, ko gre za te konfliktne rudnine. Potem imamo tudi še bakar, mangan, uran in druge rude, ki jih izkoriščajo najbogatejše države na svetu. Uh, s tem, ki se jih izkorišča v najbogatejših državah na svetu s temi rodninami, so pa te države med najrevnejšimi na svetu. Te uh, rude se potem uporabljajo v najbolj napredni tehnologiji, v elektroniki in tako naprej. ZDA in Evropska unija imata veliko odgovornost, da se zagotovi etična trgovina z rudninami in samimi proizvodi, ki te rude vsebujejo. Sledljivost, transparentnost in možnost da se zagotovi, da podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti, bi morala biti vodilna načela, ki bi jih komisija predlagala. Posledice novih pravil za trgovanje s temi rudninami ne bi smele biti, da se te rudnine na koncu prepovajo ali da se jih bojkotira. To bi močno vplivalo na lokalno prebivalstvo in rudarje. Namesto tega bi morali poskušati zagotoviti, da se zaustavi nezakonito rudarjenje, s čimer eh, se potem omogoča financiranje oboroženih skupin. Trgovina je tu lahko element, če bomo spodbujali zakonito rudarjanje v okviru določenih pogojev z ustreznimi plačami in delovnimi pogoji, da bo to, da bo tega imelo korist tudi prebivalstvo. Kar se tiče Evropskega parlamenta, mislim, da lahko poskušamo spodbuditi zakonodajo, ki prispevala k transparentnosti tako za evropska podjetja in potrošnike, pa tudi zagotovila pobude, da se izvaja etična trgovina, ki bi koristila lokalnemu prebivalstvu. To bi bila pobuda, s katero bi zagotovili, da se preneha z nasiljem in konflikti in bi to nadomestile delojoče strukture kot je dejal poročalec v senci za ELS, oziroma kot poročalec v senci za ELS, sem podal predloge sprememb v tem duhu. Prvič, priznavamo, da moramo zagotoviti sodelovanje med EU, eh, ZN in OECD, če se da, da se zagotovi ustrezno kritje z globalnim statusom. Eh, potrebujemo pa tudi odgovorne talilnice in rafinerije, ki pokrivajo večji delež svetovnih rafinerij in talilnic, kar bo vplivalo tudi na podjetja nižje v verigi. Moramo zagotoviti tudi varnostne ukrepe, ki veljajo za dobavno verigo, da se lahko nadaljuje trgovina z rudninami v Demokratični republiki Kongo in regiji okoli velikih jezer v Afriki. Nimamo hm, še seznama odgovornih talilnic in rafinerij vendar pa bi to lahko pomenilo tudi slabosti za podjetja v Evropski uniji, ne bi pa bistveno vplivalo na trg. Razlog za prostovoljni sistem certifikacije, ki pa bi moral biti zavezujoč za uvoznike rudnin in kovin, ki jih pokriva področje uporabe uredbe, in ki izvirajo iz Demokratične republike Kongo in regije velikih jezer. No, ta predlog poskuša temeljiti na delu, ki se je začelo na podlagi Dot Frank, hkrati pa poskuša izločiti tiste minerale, ki niso konfliktni. Zato bi morali imeti zahtevo za uvoznike, da bi morali biti zmožni dokazati, kako je zobavno verigo pri njih. Če kupite uh, rodnine iz Konga, morate vedeti, da ne prispevate k financiranju daljnih konfliktov. Hvala, gospod Nart. Izvolite. Najlepša hvala. vojna, tukaj ni nekaj, o čemer bi samo brali na televiziji oziroma v časopisih. 25 let sem delal kot eh, vojni korespondent in vem, kaj se dogaja na terenu in kakšno škodo to povzroča. Vložil sem nekaj predlogov sprememb temu poročilu. Trgovanje z minerali je eden od razlogov za terorizem otroke, vojake in druge težave v regiji velikih jezer. Družbe, ki se ukvarjajo s trgovino s temi minerali, morajo nadzorovati same sebe. Tudi mi pa moramo pripraviti ustrezno zakonodajo, da preprečimo tragedijo, ki se odvija na območju velikih jezer. Države, v katerih podjetja, prodajajo takšne minerale, so tudi so odgovorne za nastale težave. Seveda ne smemo biti tako dvolični. Ne moremo si zatiskati oči pred eh, tem v imenu proste trgovine in tako naprej. Ne, razmisliti moramo še o nečem, o končnih izdelkih, ki so izdelani v tretjih ali četrtih državah, naprimer v Kitajski. V Evropski uniji moramo storiti to, da poskrbimo, da bo vsak izdelek, ki je izdelan zunaj Evropske unije, podvržen ustreznemu pregledu. Poskrbeti moramo, da bodo vsi ti izdelki imeli ustrezne certifikate čistosti, da so minerali čisti, zato da ne bomo financirali masakrov in smrti. Ne želimo si, da bi naše industrije imele predsotke, zato ker bi obstajala možnost, da so minerali pridobljeni na nepošten način. Komisijo bi morali pozvati, da še enkrat premisli o tej politiki samo regulacije. To je utopično. To je tako, kot bi zvodnika prosili, da razmisli o svojem početju. Samoregulacija je zatiskanje oči in prejšnji govornik je to lepo povedal. Ne želimo tistim, ki se umikajo Dodd-Franku, zagotoviti možnosti, da se temu izognajo tako da pridejo v Evropo. Ne smemo dopustiti samo regulacije, kajti to je pot do goljufanja. Če bomo obrali to pot, potem je bolje, da ne storimo nič, kajte potem bomo dejansko rekli, nam je vse eno, naj se izvajajo masakri, samo da je posel dober. Hvala, gospod Tanok. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Da. Najprej želim čestitati gospodu Bütikoferju za zelo dobro opravljeno delo. Gre za dober prispevek. To je težka tema, kontroverzna tema, delikatna tema. Zato je tukaj tudi veliko deležnikov v zadnjih letih. Z zanimanjem spremljam uspeh um, procesa Kimberley in uh, zgodbo krvavih diamantov mislim, da gre samo za širjenje postopka na druge konfliktne minerale in nobenega dvoma ni, da se v nekaterih delih subsaharske Afrike dogajajo grozote prav zaradi tega, zaradi dostopa do mineralov, ne samo diamantov, ampak tudi drugih mineralov. Slišali smo že za baker, titani, eh, tantal in ostale. No, pravo vprašanje, s katerim se soočamo tukaj v parlamentu in v tem odboru je ali naj bo to obvezujoče ali prostovoljno, ali naj bo regulacija obvezna ali prostovoljna. Američani so šli po poti preskriptivne regulative, v EKR smo o tem govorili in eh, zaenkrat bi nam bilo boljše, če se držimo predloga komisije in sicer, da imamo manj preskriptivno, manj obvezno pot, zato da industriji damo možnost, da se sama odloči. Tako se izognemo izgubi delovni mest, eh, Kitajci se ne bodo mogli usiliti in tako naprej. Seveda bomo zadeve morali urediti na globalni ravni, tega ne bodo uredili samo v ZDA in v Evropi, kajti tudi drugi veliki igralci so tudi zelo zainteresirani za rudarjenje mineralov, ampak zaenkrat skupina EKR ne bo podprla obveznega regulativnega mehanizma, ki ga predlaga gospod Bütikofen. Ostajamo pri predlogu komisije, strinjam pa se, da bi morali zadevo preučiti kasneje, če zadeva ne bo uspešna, če se bodo pojavljali goljufije, kakor je povedal gospod Nard, smo pripravljeni čez nekaj časa zadeve preučiti. In ECBR, vprašanje je, koliko se bo to odražalo v pogajanjih v TTIP. To je odvisno seveda od usklajevanja zakonodaje v EU in v ZDA, glede na konfliktne minerale in tako naprej. To bo imelo posledice za pogajanja TTIP, ampak eh, zaenkrat ne bomo podprli predlogu sprememb. Gospoda Bütikofer, hvala lepa. Gospod Šolc je tudi poročevalec v senci, potem pa bom lepo prosil kolegice in kolege, da so kratki. In uh, omejili vam bomo čas za govor, zamujamo že, to točko naj bi zaključili do pol petih, zato smo že v zaostanku. Gospod Šolc, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, se opravičujem. Bil sem v odboru INTA, govorili smo o TTIP-ju. Na hitro sem se oglasil še pri vas. Zahvaljujem se opročevalcu za dobro upravljeno delo. Imeli smo veliko možnost za, možnosti za dvostranska zasedanja. To je zelo pomemben dosje in kot AFET in INTA to obravnavamo skupaj. In, uh, preveč je že bilo vojn, preveč ljudi je umrlo, preveč otrok trpi, trpijo v sušenskem delu in eh, zaenkrat tega še nismo vzeli resno in to nismo vključili v postopek odločanja. V OECD-u se je 43 držav strinjalo, da je treba pripraviti proces za družbe, da pripravijo nadzorni mehanizem nad svojimi dobavnimi verigami. In kolegice in kolege, opozarjam, da so te države tudi članice Evropske unije. Zato moramo res doseči široko soglasje. Predlog komisije je po mojem mnenju naslednji. Predlog eh, gospoda Bidigoferja je boljši, kajti komisija ne gre dovolj daleč. Zadevo moramo spremeniti in naša skupina meni, da bi ta uredba morala biti obvezujoča. Morda bi morali celo razširiti definicijo podjetja in prav tako bi morali razširiti seznam mineralov, ki so vključeni v to. Ko govorimo o mineralih, se zaenkrat eh, posvečamo posameznim področjem. Tukaj je pristop komisije dober, ampak ozreti se moramo v prihodnost. Opozoriti nas želim na razpravo o Ukrajini, Igri in Rusiji. Morda se tudi tukaj lahko pojavijo konfliktni minerali v prihodnosti. Ta linija komisije je nekaj, kar bi lahko še izboljšali v zadevnih odborih. Mislim, da bomo skupaj našli rešitev in po mojem mnenju bi morali iti po poti obvezne regulative, prav tako pa bi lahko razširili tudi področje uporabe. Gospod Kastaldo, minuto in pol. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je ta tema zelo pomembna in v odboru imamo sedaj priložnost, da pokažemo, da je Evropska unija konsistentna in da se drži svojih urednot. Minimalistični predlog bi bil samo ena priložnost, če bi ga sprejeli tukaj le v odboru. Govorimo o gospodarskih interesih za tistimi, ki se bojujejo na terenu. Vem, da so predloge sprememb kolegice in kolegi podprli in tudi sam sem podprl predloge sprememb kolegice in kolegu, kajti tudi drugi so podprli moje. Upam, da bomo lahko razširili seznam vključenih mineralov konfliktni, ta pridevnik bi lahko razširili na druga področja, naprimer na nasilje, nasilje v okviru civilne družbe ali kar odprta sovražnost. Tudi to bi moralo biti vključeno in mislim, da želimo poskrbeti tudi, da bodo posledice takšne zakonodaje vplivale tudi na MSP-je, zato bi lahko ugradili sistem spodbud za to, da bodo ljudje sprejeli te ukrepe. Če pomislimo na izgubljena življenja zaradi konfliktnih mineralov v zadnjih desetletjih, potem mislim, da je jasno, da se moramo spustiti po pravi poti. Hvala, gospod Schaffhauser, za minuto in pol. Oui, monsieur le Président. Hvala, spoštovani predsedujoči. Leta 2004 sem svetoval podpredsedniku Demokratične republike Kongo, ki je bil odgovoren za rudnine. Na ta položaj me je dodelila moja vlada, pa tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Kaj sem ugotovil pri tem delu? Videl sem, kako je z diamanti Demokratične republike Kongo in sicer, da se jih izvaža certificirane iz Srednje Afriške republike. Prav tako je podobna situacija pri plemenitih kovinah, ki jih je naprimer certificirala Ruanda. In to s podporo nekaterih evropskih vlad. Ne bom zdaj točno navajal, za koga vem gre pa za večje države. Takšna je realnost. Realnost je to, da so mafijske združbe neposredno povezane s tajnimi službami, z državami in pravzaprav predstavljajo tudi nacionalne interese. Te rodnine so pogosto del nacionalnih interesov in zato je bistvenega pomena, da to urejamo zakonodajo. Sam zagovarjam strogo urejanje naravnih zakonodaje prva zadožitev našega parlamenta pa je posredovanje ustreznih informacij, tako da bomo zaščitili same vire rudnine. Zagotavljam vam, da ko bomo odprli Pandorino skrinjico plemenitih kovin, bomo takoj v svetu, kjer bo vladala večja transparentnost. Zaenkrat pa nikakor ne moremo razkrinkati mafijskih združb, ki so v ozadju trgovanja s temi rudninami. Hvala. Uh, eh, Naomi se panceri. Hvala, gospod panceri, za minuto. Šolo pohi sekundi per di. Hvala, nekaj sekund sem potreboval. Zato, da vam lahko povem, da podpiram poročevalca. Podpiram tudi njegove predloge in Tudi sam sem podal nekaj predlogov. Vem, da je ta tema kontroverzna, ampak parlament mora biti konsistenten. Na naslednjem plenarnem zasedanju bomo sprejeli letno poročilo o človekovih pravicah in eden ključnih elementov tega poročila je prav ta tema. Ta tema je eden glavnih dejavnikov v konfliktih. Mislim, da moramo poskrbeti, da bomo konsistentni. In okrepiti moramo ambicije, ki jih imamo. Ne vem, ali je dober sistem samoregulative, mislim, da je obvezen sistem boljši. Hvala, gospod Kaza, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda vem, kako pomembno je to vprašanje. V Demokratični republiki Kongo se pojavljajo še zelo velike težave, o tem smo že govorili na plenarnem zasedanju, to je zelo žalostno, ta trgovina je zelo krvava. Poštujem poročevalca, ampak zaenkrat že imamo mednarodno arhitekturo za ta vprašanja, vprašanja mineralov v okviru OECD-a. Za veliko večino eh, držav članic Evropske unije, 21 od 28 jih je članic OECD-a Evropska unija je tukaj torej samo zelo preplačan posrednik med mednarodnimi organizacijami in državami članicami. Kitajska še vedno zelo veliko porabi teh mineralov, še posebej iz Afrike, tam je veliko upornejših skupin in tudi držav, ki sodelujejo z njimi, vključujoč regionalni sistem, ki ga oblikuje Evropska unija, bi moral vključevati Kitajsko. Kitajska ne bo sprejela sistema Evrope in ker ga ne bo, to preprosto ne bo delovalo. Veliko dela nas še čaka na, na področju mednarodnih standardov glede izvoza mineralnih mineralov, ki so konfliktne narave. Mislim, da je vseeno bolje, da se posvečamo medvladnemu mednarodnemu pristopu. Potrebujemo globalne mednarodne standarde in vključene morajo biti države, kot je Kitajska. Takšna schema bi lahko obremenila države proizvajalke v Afriki, še posebej kar zadeva certifikat izvora, kajti ta certifikat je mogoče ponarediti. Certifikat mora res delovati tako, kot je treba. Če bo ta schema podvajala delo, ki se že izvaja, potem bo ta imela negativen vpliv. Potrebujemo mednarodne standarde. Predsedujoči prekinje, hvala. Now, I'll ask... Hvala lepa. Sedaj dajem službo Evropski službi za zunanje delovanje. Minuto in pol. Izvolite. Brief. Hvala, gospod predsedujoči. Poskusil bom biti čim krajši. Slišali smo za pobudo Dodd-Frank, poslušali smo o zakonodaji v Kongu, slišali smo o smernicah OECD-a. Povdariti želim, da so to samo pobude, ki ne morejo rešiti izvora nasilja in nestabilnosti v tej regiji. Vsi imamo izkušnje z Kongom. Prav tako moramo prebiti to vez med nestabilnostjo, nasiljem in mineralnimi, eh, konfliktnimi minerali. Zato potrebujemo celovit pristop. Mir, dobro upravljanje, načela pravne države, trajnostni razvoj in seveda preglednost. Vse to potrebujemo. Vemo pa tudi, da je vpliv Dodd Frank na države regije Velikih jezer vprašljiv. Prav tako ima Evropska unija sedaj mm, de facto embargo na te minerale. Nihče tam ne kupuje mineralov, zato privatni sektor tam ni več aktiven in to ima katastrofalne posledice. Kovina v letu 2014 in izvozi kovine so padli za 50 odstotkov v letu 2014 v primerjavi z letom 2008. Pripravili smo integrirani pristop in naš integriran pristop temelji na načelu ne škoduj in to seveda v sodelovanju z visoko predstavnico. Vključujemo prostovoljen pristop na osnovo predloga komisije in na osnovi smernic OECD-a. E. Prav tako pa podpiramo regionalno pobudo o certificiranju in to vključuje tudi certificiranje rudnikov samih skupaj z Nemčijo, Kongom in nekaterimi drugimi državami. Počasi že prihajamo na zeleno vejo, 67 odstotkov rudnikov, hm, kovin in drugih mineralov je sedaj že označenih za nekonfliktne, mislim, da je to zelo dobro. Regija velikih jezer je utrpela velike težave ugleda zaradi tega. Mislim, da bomo morali storiti še veliko, da zadeve popravimo. Hvala, gospod Butikofer. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej zadnja točka. Ko je komisija začela pripravljati to uredbo, je komisar De Hucht obljubil, da bo predstavil bolj ambiciozno uredbo od Dodd Frank. Komisija pa sedaj pravi, da je načelo nikar ne škoduj dovolj dobro za nje. No, za nas to ni dovolj dobro. Dejstvo je naslednje. Uspešno so jih zlobirale nekatere družbe, ki si ne želijo stroge regulative. Ne smejo tega prikrivati in reči, da je to v korist revnih tam v tistih državah. Mislim, da je to res žalostno. V zvezi z vsem ostalim mislim, da bomo zadeve poskušali rešiti. Pripravil sem predloge za uredbo, ki bi izkoriščala delegirane akte, zato da bi morda razširili seznam vključnih mineralov, da bi razširili seznam regij in da bi vključili neke elemente prožnosti. Vendar, če ne menimo, da lahko Evropa in ZDA skupaj vplivata na globalni ravni in da bomo dosegli napredek samo ob sodelovanju Kitajske, me zanima, zakaj se potem sploh pogajamo o TTIP-ju. Hvala lepa. S tem je razprave konec. poročevalci v senci se bodo sestali 26. februarja, glasovanje bo 9. marca v Strasburu, Inta je preložil glasovanje na 14. april, glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo na majskem plenarnem zasedanju. Sedaj pa naslednja točka, poročilo o Albaniji. Gospoda Fleckensteina prosim, da spregovori, izvolite. No kolegice in kolegi od 30. januarja je moje poročilo pripravljeno. Gre za, prvi, za prvo poročilo. Sem eh, poročevalec parlamenta za Albanijo. V začetku januarja sem obiskal Tirano, tam sem imel veliko pogovorjev z različnimi stranmi. Albanija je v zadnjih letih izvedla zelo veliko reform. In zato so junija 2014 upravičeno dobili status države kandidatke. Status kandidatke je spodbuda za to, da se reforme še naprej izvajajo in krepijo. In obenem je to tudi zaveza, da se začete reforme izpeljejo do konca ključnega pomena ni sprejemanje reform, ampak izvajanje. V poročilu se naslanjam na pet reformnih prednostnih nalog, ki jih je komisija predlagala Albaniji. To bo del tudi naslednjega koraka, to so pristopna pogajanja. Ta pogajanja bi se naj začela čim prej, zato ker bo to služilo kot nov zagon, nova spodbuda Ambiciozne reforme javne uprave so ključnega pomena za to, da se uspešno izvedejo vse druge reforme. Poročilo seveda poroča o javni upravi, reformi javne uprave in reforma se je že začela. Albanija bo poskusila profesionalizirati javno upravo in pri tem gre tudi za depolitizacijo javne uprave in za boj proti korupciji kam, veliko krat prejemam pošto Albancev na to temo. Govoril sem z albanskim ombudsmanom in vem, koliko časa se ukvarja s to temo. Zato je zelo pomembno, da sledimo in poskusimo doseči, da se bodo izvajala priporočila albanskega ombudsmana tudi to je vključeno v moje poročilo. Prav tako je zelo pomembno, da podpiramo reformo pravosodja. Cilj tega je, da bodo državljani spet zaupali pravosodnemu sistemu. Albanski parlament je pripravil vlastni odbor ad hoc, ki preučuje in spremlja reformo pravosodja. V poročilu je navedeno, da je zelo pomembno, da se pri tako pomembni reformi reformi zagotovi sodelovanje med vsemi deležniki. Konstruktivno sodelovanje opozicije je prav tako ključnega pomena. Ko govorimo o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, moramo vedeti, da je treba to izvati na vseh ravneh. Uspešna koordinacija prizadevanj na vseh ravneh in med vsemi udeleženimi institucijami je ključnega pomena. To seveda velja tudi za ustrezno usposobljeno osebje. Albanska vlada je pred kratkim predložila dokazila, da so izvedli veliko operacijo za boj proti korupciji v svoji državi in tudi proti organiziranemu kriminalu. Razširiti pa morajo strateški pristop To so pomembni mejniki na poti k vstopu v Evropsko unijo. Če želimo, da bo Albanija pripravljena na vstop v Evropsko unijo, potrebuje še več trajnostnih reform. To pomeni pozitivno spremembo na področju boja proti korupciji. Ta sprememba, te spremembe morajo dejansko biti takšne, da jih bodo ljudje zaznali na terenu in trajnostne reforme bodo uspešne le, če se bodo tega držali vsi politični akterji. Decembra sva z Edwardom Kukanom odpotovala v Albanijo in uh, največja albanska opozicijska stranka je takrat spet poslala poslance na delo. Takrat smo povdarili, kako pomemben je konstruktivn politični dialog in konstruktivno politično tekmovanje. V demokratičnih procesih ne gre za to, da bi vedno imeli soglasje med pozicijo in opozicijo. Kajti, če bi to bilo res, potem alternativ voljivci ne bi imeli. Ne, ampak gre za to, da se pripravijo kompromisi, ki kar najbolje zastopajo interese državljanov, še posebej, ko gre za pot v Evropo. To bo seveda tudi krepilo zaupanje državljanov v demokratične institucije te države in prav na tem delamo. Prav tako je zelo pomembno, da zagotovimo, da bo civilna družba imela močnejšo vlogo v političnem življenju, tako v celoti, kot tudi v okviru političnega procesa integracije v EU. Zato poročevalec poziva, da bi čim prej to storili in na začetku marca bomo imeli prvo zasedanje, namreč nacionalni svet za evropsko integracijo bo pripravljen in takrat bo ta svet tudi začel z delom. Ta svet mora vključevati predstavnike civilne družbe in neodvisnih institucij. Prav njim to pripada, oni morajo pri tem sodelovati in imeti morajo tudi dovolj prostora. Seveda, poročilo vključuje tudi druge temeljne elemente, naprimer verski medetnični odnosi, situacija manjšin, svoboda medijev in dobri sosedski odnosi. V zunepolitičnem področju in eh, v zvezi z odnosi do sosednih držav lahko vidite, da jih lepo pohvalim. Albanija se je izkazala kot konstruktivna soseda, ki dela na tem, da bi bila celotna regija stabilnejša. So zanesljiv partner NATO in drugih in borijo se proti terorizmu. Pot Albanije v Evropsko unijo ne bo uspela samo v času enega vladnega mandata. Ta proces ne pripada nobeni stranki, to pripada celotni državi. Zato se mi zdi zelo pomembno, da albansko vlado podpiramo pri pobudah, pri pobudah za nacionalni konsens, za to, da bi skupaj dosegli članstvo v EU. Zato v poročilu večkrat opozarjam, da bi bilo dobro, če bi civilno družbo močneje vključili v ta politični proces, ne pozabimo pa niti na medparlamentarno sodelovanje. Albanija je na zelo dobri poti. Veselimo se vsakega konkretnega koraka na področju reform, kajti vsak korak jih približa Evropski uniji in veselim se že prve izmenjave mnen, veselim se vaših dopolnil, vaših komentarjev strani poročevalcev v senci in veselim se tudi razprave. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kukan. Lepo prosim. Dve minuti, če zmorete. Uh. But the shadow rapporteurs will have two minutes and Poročevalci v senci bodo imeli dve minuti in pol, ostali pa dve minuti. Poročevalec v senci je gospod Kukan in gospod Kjučuk tudi. Gospod Kukan, torej, izvolite. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Najprej želim pozdraviti poročilo, čestitam poročevalcu za pozitivno naravnanost do Albanije. Mislim, da bi Evropski parlament prav tako moral natančno spremljati razvoj dogodkov v tej državi in vesel sem, da so se glavne politične skupine dogovorile za skupen pristop do procesa integracije Albanije. Po mojem mnenju je poročilo uravnoteženo in izpostavlja najpomembnejše vprašanja, s katerimi se sooča država. V razpravi o predlogih sprememb mislim, da bo zadeva postala še bolj jasna. Albanija je prejela status kandidatke lani po dolgem obdobju političnih napetosti v tej državi. In eh, konfrontacijska politika je bila ena največjih ovir za to državo in zato niso dosegli napredka. Zato sem zelo zadovoljen, da poročilo povdarja, kako pomemben je politični dialog, kako pomembne so kompromisne rešitve in kako pomembno je izboljšati politično kulturo. To seveda zadeva obe strani, tako vlado kot tudi opozicijo. Integracija v Evropsko unijo je področje, kjer imata oba politična tabora možnost, da sodelujeta in s takšnim sodelovanjem bi res lahko pospešili proces. V zadnji politični krizi je to postalo jasno. Ta kriza je bila jeseni lani. Večji del političnega dialoga se mora izvajati v institucijah ki so temu namenjene v primeru Albanije, pa tudi v nekaterih drugih državah v tej regiji. Mislim, da bi morali zahtevati participatorno politično razpravo in ne smemo dopuščati bojkoto v parlamentu ali na volitvah, kar zadeva integracijski proces. Mislim, da bi morali politične partnerje spodbujati, da bolj zauzeto delajo na ključnih prednostnih nalogah. Platforma za nacionalni dialog in eh, vključevanje v Evropsko unijo bo začela svoje delo k malu. Načela pravne države, boj proti korupciji in boj proti organiziranemu kriminalu je še vedno zelo pomembno vprašanje. Reforma pravosodja je prav tako zelo pomembno vprašanje pomembne reforme, naprimer reforma javne uprave in ozemeljska reforma, so reforme, ki jih je treba pozdraviti v poročilu. Vem, da sta ti dve reformi politično sporni v Albaniji, ampak upam, da bo na koncu država imela boljšo javno upravo, boljšo administracijo in to je ključ do uspešne integracije. Hvala, gospod Boštinar, izvolite dve minuti. Hvala, gospod uh, predsedujoči, govoril bom v rumunščini. Povedati vam želim, da pozdravljam prispevke, ki smo jih slišali iz vrst EPP in socialistov, pozdravljam tudi njihove komentarje v zvezi s tem, da je treba pomiriti napeta, napeta stanja v tej državi, kajti to bi bil nevaren precedens. Drugič, povdariti želim, da je ta vlada sprejela pomembne zaveze. Ne bom omenil političnih strank, ampak pozdravljam albansko vlado in. Želim jih pohvaliti za njihova prizadevanja. Zelo so šli globoko, zelo so pogumni. Mislim, da so opravili izjemno dobro delo na področju javne uprave. Prav tako želim čestitati albanski vladi za njihova prizadevanja na področju boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Organizirani kriminal in akterji organiziranega kriminala so v nekaterih primerjih namestili bombe pred eh, domovi visokih uradnikov, ta nevarnost obstaja in eh, povedati moramo, da obstajajo tudi prizadevanja za boj proti temu. Albanija je vključena tudi v globok proces regionalnega sodelovanja, ki je tako dober, da si dejansko zasluži status kandidatke. Albanija je začela politični dialog z državami v tej regiji, vključno se oblastmi v moje državi, v Romuniji. In na koncu želim povedati še nekaj. Ta prizadevanja mora Evropska komisija prav tako priznati. Želimo si, da se začne pristopni proces, pogajanja se morajo začeti, po mojem mnenju je to mogoče glede na to, da so dosegli tako velike dosežke, izvaja reforme in po drugi strani je to tudi nujno zaradi verodostojnosti celotnega procesa. Torej, lepo bi bilo, če bi začeli pogajanja. To je naloga parlamenta in komisije. Mislim, da moramo postaviti ob stran vse pomisleke v zvezi z Albanijo zato ker so pač islamska država. Zavračam te pomisleke in pozdravljam prizadevanje Albanije. Hvala. Najlepša hvala. Nisem se zavedal, da je romušnja tako blizu angleščini proti koncu. Se je ta sprememba zgodila. Gospod Stenok je poročevalec v Senci, na voljo imate dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod Pašku. Tudi jaz se pridružujem v imenu svoje skupine EKR, tisti, ki so čestitali v Romuniji za predobito statusa države kandidatke, tako ali tako je že država članica NATO. Ta država se sooča številnimi izzivi, tako na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, na področju gospodarstva. Treba je razbiti tudi dolgoletne klanske strukture, obenem pa poskrbeti za konflikte med uh, vlado in opozicijo. O enem vprašanju pa je treba vsaj razmišljati. Albanija je polnopravna članica organizacije Islams, Islamska konferenca in pogosto pride v imenu te organizacije v Združenih narodih do glasovanje v sklopu. Moramo razmišljati tudi o tem, v kolikšni meri bi to lahko bila težava v prihodnosti, če se bo morali usklajevati glede skupne zunane in varnostne politike. Pozdravljam pa dejstvo, da še posebej v smislu sankcij Evropske unije Albanija na strani Evropske unije, ko gre za obravnavo Rusije. za razliko od ene ali dveh drugih držav v Zahodnem Balkanu. Kar zadeva terorizem, imamo v poročilih podatke, da naj bi približno 500 Albancev zapustilo državo in se udeležilo bojo v Siriji, se pridružilo ISIS-u. Ne vem, ali gre tukaj res za albanske državljane, ali gre tukaj tudi za makedonce ali za koga drugega. Zanima me, ali je gospod Frekenštajn ugotavljal, kakšni so ukrepi, ki se spremljajo v tirani, zato da se nadzoruje pretok potencijalnih džihadistov mladih ljudi in kakšna kazenska zakonodaja je vzpostavljena v primeru takšnih kaznjivih dejanj. To je seveda zelo zaskrbljujoče, če gre tukaj za število tako visoko kot 500 posameznikov, je to precejšen delež za majhno državo z le približno 2 milijonov prebivalcev. Najlepša hvala, zdaj pa gospod kušuk, dve minuti in pol. Najprej bi želel čestitati poročevalcu gospodu Flickensteinu za vas trud, ki ga je uložil v to dobro, vrnoteženo poročilo o napredku v Albanije. V samem okviru pridružitvenih pogajanj z Albanijo moramo priznati vlogo Albanije v zagotavljanju regionalne stabilnosti. In To je pravzaprav skoraj da edina država tega območja, ki je tudi polnopravna članica NATO. Poskrbila je torej država za stabilizacijo v tej regiji, stabilizacijo odnosov s svojimi sosedi. Pridruževanje skupni zunanji varnostni politiki Evropske unije je seveda pomembno. In pomembno je tudi, da je Albanija podprla gospodarske sankcije proti Rusiji. V zadnjem letu je na ravni notranje politike, prav tako Albanija dosegla določen napredek. Pri nadaljnih reformah bi morala vlada in opozicija nadaljevati s politično razpravo na parlamentu. Kar zadeva gospodarska merila, je Albanija dosegla nekaj napredka v zasledovanju tržne ekonomije. Treba pa je pospešiti izvajanje strukturnih reform, s čimer je treba izvajati tudi pritisk na vzpostavljanje skupnega evropskega trga. Zabeležili smo tudi izzive, s katerimi se sooča Albanija in pa ukrepe, ki jih sprejema Albanija v smislu pozitivnega razreševanja teh težav. Okrepiti je treba tudi neodvisnost, prevzemanje odgovornosti in pa profesionalnost pravosodne veje oblasti. V zadnjih letih je vlada že izrazila politično voljo za boj proti korupciji, ki je še vedno zelo velika težava, ki spodkopava državnost. Iz, uspelo je izboljšati zakonodajni okvir, politično sodelovanje in tudi nadzor na centralni ravni, vendar pa je korupcija še kako prisotna na številnih področjih, vključno na področju pravosodnega sistema in pa izvršne oblasti, kar je še posebej zaskrbljujoče. Naše zaključim. Kot poročevalec v senci skupine ALDE bi vas želel upozoriti na pravne določbe, na vprašanje načela enakosti med spoloma. Prav tako treba zagotoviti ustrezno zaščito otrok in se boriti proti izkoriščanju otrok za delovno silo. Pomembne so tudi socialne pravice in pa varovane pravice vseh etničnih skupnosti in manjšin, vključno z Romi in drugimi ranljivimi skupnostmi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Epidideus. Imate dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Ravno kar smo prisluhnili gospodu poročevalcu, ki je spregovoril v prid Albanije. Bi vas pa upozoril na dva dogodka. Najprej v Albaniji imate pomembne politične akterje, ki so še vedno zelo prisotni na sceni in podpirajo veliko Albanijo. So zelo organizirani in delujejo tudi preko spleta in razobešajo tudi zastave velike Albanije ter snujejo zemljevide, ki jasno posredujejo to zamisel. Potem pa še kaj se je zgodilo zadnjo nogometno tekmo med Srbijo in Grčijo. Oziroma Srbijo in Albanijo, se pravičujem. Jasno so izrazili ekspanzionistične težnje. Potem pa še gledajte Grče, tiste, ki podpirajo veliko Albanijo, zahtevajo, da se odcepi severozahodno območje Albanije. Albanska vlada prav tako ne spoštuje človekovih pravic in prekterih manjšin na jugu Albanije. Ti nimajo svojega ozemlja, nimajo svoje lastine pravzaprav. In ko je Albanija popisovala ozemljski register, je dodelila določena ozemlja Albancem na mesto tej grški manjšini. Tako, gospod poročeval, tudi to je treba upoštevati. Gospod Preda, dve minute. Najlepša hvala. Najprej mi dovolite, da čestitam poročevalcu za dober osnutek. Poročilo omenja znaten napredek Albanije v zadnjih 12 mesecih. Prav tako omenja tudi, kako so politični akteri zavzeli pomembno vlogo pri izvajanju reform. Želel pa bi omeniti dve preče vprašanje. Prvo je korupcija še veliko več je treba storiti, kot sem to zdaj. In drugo vprašanje, vprašanje medijev, tiska. Gre za predvsej občutljivo situacijo, s katero se soočajo nekateri albanski novinari in moramo poskrbeti za to, da bomo izrazili podporo neodvisnosti medijev. Žal, tako kot pri drugih državah v tej regiji, smo priča medijske situacije, ki je podvržena politiki. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so se pogovarjali o Albaniji na koncu prejšnjega leta. Gospa Fajon, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se pridružujem kolegom, se zahvaljujem poročevalcu za izraženo voljo in za vas trud. Čestitam tudi gospodu Kukanu za vse delo, ki ste ga sporočevalcem dosegla pri zbiranju vseh političnih akterjev v parlamentu. To je bilo zelo pomembno delo, še posebej glede na to, da je bil pomankljiv politični dialog pogosto težava v Albaniji. Kot prijateljica Albanije bi želela čestitati tej državi za izjemen napredek, ki ga je dosegla v zadnjih mesecih in mislim, da se bo letos pojavilo tudi okno priložnosti za napredek te države. Iskreno si želim, da bi se pristopna pogajanja začela čim prej, tako da ne bomo izgubili tega zagona. Omilijo se številne pomembne točke in tudi sama bi te poudarila, treba je reformirati pravosodni sistem, javni sektor in tudi z ombudsmanom naj bi zagotovili neodvisnost institucij, vključili v delo tudi civilno družbo, nevladne organizacije, približati zakonodajnemu delu. Prav tako bi se navezala na to, kar so menili kolegi, gre za radikalizacijo v tej državi, o tem se je treba pogovarjati krepiti zavedanje o tej problematiki in se boriti proti tem, ne le v Albaniji, ampak tudi po preostanku te regije in v Evropi nasploh. Glede situacije manjšin, ki ste nekateri omenili, bi želela povdariti, da je treba še več pozornosti posvečati izboljšanju situacije manjšine, še posebej v luči tega, da ne smemo ogroziti vizumskega režima za albanske državljane. Ta je pogosto ogrožen in še vedno se zavedamo, da prihaja precejšno število tako zvanih lažnih prosilcev za azil v Zahodno Evropo. Najlepša hvala, zdaj pa še gospod Džambaski, dve minute. Zdajatelj, uvažajme kolegi, presedenja sem kam pozdravljenjata kam kolegata Flekenš. Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, pridružujem se čestitkam poročevalcu. Albanci so res dosegli veliko napredka v procesu pristopa k Evropski uniji. Podpiram torej splošno politiko Albanije v tem času. Gre za krepitev zunanje razsežnosti v sodelovanju z Evropsko unijo. Bi pa želel podariti še določene pomembne točke tega poročila. Nekatere vidike. Naprimer, zaskrbljenost zaradi vračanja nekaterih islamskih borcev. Zagotoviti je treba tudi boljšo zaščito človekovih pravic in manjšin in na seveda bom samo ležil tudi ustrezne predloge sprememb. Hvala. Najlepša hvala. Pa še v imenu komisije gospod Simon Mordiu. Dve minute, izvolite. Hvala. Najlepša hvala, predsedujoči, v imenu komisarja se zahvaljujem poročevalcu gospodu Fleckensteinu, zato ker je po našem mnenju zelo uravnotežen osnutek poročila o napredku. Prav tako mi dovolite, da izkoristim to priložnost, da izrazim hvaležnost eh, komisije tako poročevalcu kot tudi soporočevalcu gospodu Kukanu za ta horizontalni trud, s čimer se je razrešil parlamentarni bojkot, ki je bil prisoten prejšnjega decembra. In mislim, da zdaj izvajanje tega dogovora bistvenega pomena za to, da se bodo začele konkretne strukturne reforme v Albaniji. Bistvenega pomena je tudi to, da omejimo oziroma zajemi, obvarujemo v Evropsko unijo usmerjene reforme od vsakdanjih političnih eh, konfliktov. Evropska unija ima tudi deljeno odgovornost do albanskih državljanov, pri tem, da jih spodbuja pri nadaljevanju parlamentarnega dialoga. Albanska integracija v Evropsko unijo je napredovala tudi z odobritvijo statusa kandidatke na svetu junija lani, In v osnutku rezolucije je jasno navedeno, do kakšnega napredka je v Albaniji prišlo. Pa še nekaj, tudi to je zelo pomembno, ne smemo počivati na lavrikah. Pozdravljam dejstvo, da besedilo pravi, da mora biti status eh, kandidatke nekaj, s čimer naj se še spodbudi vse delo, ki poteka v Albaniji, da je treba upoštevati tudi ključne prioritete, še posebej v smislu reforme javnega sektorja, vladavine prave in pa spoštovanja človekovih pravic. In mislim, da je ta resolucija res ustrezno naravnana in opozarja tudi na potrebo po pravosodnih reformah ter tudi v smislu poja proti terorizmu, korupciji in organiziranem kriminalu. To bo bistvenega pomena za prihodnost Albanije in bistvenega pomena tudi za to, da bomo lahko pozitivno predstavili napredek Albanije našim državljanom. Tesno sodelujemo z albanskimi organi pri izvajanju reform v okviru tako dialoga na visoki ravni, kot tudi dela skupnih delovnih skupin glede ključnih prioritet. 5. februarja je bil zadnji sestanek te skupine in mislim, da smo lahko takrat opredelili tudi jasne korake, ki nas še čakajo na tej poti. Še nekaj sklepnih besed, naj se navežem na to, kar je povedal gospod Tenak in sicer približevanje stališča Albanije skupni zunanji varnostni politiki Evropske unije. Albanija je leta 2014 dosegla izjemno uskladitev v višini 100 odstotkov za SZVP. To jasno odraža, da je Albanija na pravi poti proti Evropski uniji, s tem je jasno tudi, kakšno je stališče Albanije do Rusije. In sam bi želel podariti, da menimo, da je pozitiven odnos Albanije do regionalnega sodelovanja nekaj, kar potrjuje, da je to bistveni element eh, procesa reševitve in upam, da bo to še dolgo trajalo. Najlepša hvala, gospod Flickenstein. Samo nekaj kratkih pripomb imam. Najprej glede tega, kar je povedal gospod Tenok. Mogoče bi morali obravnavati problematiko tujih borcev nekoliko bolj resno, tudi v Washingtonu. Se v State Departmentu čudijo nad tem, kako odločno se albanska vlada bori proti terorizmu pa še drugič, gospod Preda je to omenil. Ne gre v prvi vrsti za medijske svoboščine, pa gre za svobodo in pravice novinarjev. Tudi to bi morali upoštevati. Tretjič so obstoje na različnih verskih skupnosti je nekaj, na kar so Albanci lahko zares ponosni. In te vrednote bi res morali izvažati na nek način v druge države, saj je to dober zgled. To bi bil tudi dober zgled za politične razrede. Pa še zadnja pripomba. Albanci nimajo konkretne. Nimajo konkretne vloge v smislu politike velike Albanije, zaradi tega niso omenjali v samem poročilu. Do 3. marca, do 6. zvečer, lahko uložite še predloge spremembe. Najprej hvala, zdaj pa nadaljujemo z naslednjim poročilom o napredku o Bosni in Hercegovini. Hercegovini besedo predajam gospodu Predi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako kot eh, za gospoda Frekenštana je tudi to zame prva predstavitev takega poročila, tokrat gre za napredek Bosne in Hercegovine. najprej bi želel povedati, da poročilo Evropske komisije z 8. oktobra lani govori o tem, da tukaj sploh naj ne bi prišlo do napredka, da je to pravzaprav no progress report, ko gre za to državo. V primeru Bosne in Hercegovine pa je treba predvsem priznati, da je to morda ena od bolj problematičnih držav v okviru procesa širitve in v tem smislu sem se z veseljem lotil dela pri tej državni temi. Naj ponazorim, zakaj gre pri teh težavah. To ne bi imeli tudi v uvodnih izjavah resolucije. Zaradi določenih omejitev glede dolžine tega besedila sem moral izpustiti ob strani za enkrat vse vodne izjave, teh sploh ni v poročilu. Bom pa skušal to uvesti s pomočjo predlogov sprememba. Zaradi odsotnosti politične volje se je situacija znašla v politični in gospodarski stagnaciji. Pridružitveni proces je paraliziran, zaradi odsotnosti sodelovanja med pomembnimi akteri, pa tudi zaradi etnocentričnega odnosa. Situacija v tej državi je zelo kompleksna, obenem je politično delo popolnoma neučinkovito in reforme, ki naj bi se izvajale, so v hudih zamudah in to ovira napredek v Bosni. Korupcija je razširjena, javna uprava je še vedno zelo fragmentirana in številni različni sodni sistemi prav gotovo pomenijo velike težave. Prisotnost civilne družbe je še vedno šipka in to je prav tako problematično. No, morda je to nekaj, kar bi zanimalo naše hrvaške kolege, ki jih med nami ni. Prav tako niso zagotovljene enake pravice za vse državljane, k temu se bom še vrnil. 50 odstotkov tistih, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, so pravzaprav na nek način upleteni v javno upravo. To je izjemen znesek. Prav tako je nemogoče izvajanje poslovni dejavnosti zaradi visokega indeksa korupcije. 59 odstotkov brezposelnih je prav tako med mladimi. 59 odstotkov, ponavljam. To pospremlja tudi nezadovoljstvo, zaradi česar prihaja tudi do številnih protestov v letu 2014. Oktober lani, lansko leto so se pogajanja dobro odvijala. Vendar pa so se volitve odvijale ne, da bi lahko bili vsi, bi lahko vsi imeli enako priložnost kandidirati na volitvah. Štiri mesece po teh volitvah bi morali imeti uradno priznano vlado. 11. marca pravijo, da naj bi do tega prišlo, tako naj bi trajalo kar šest mesecev, preden se sestavi vlada. Glede na to, kar smo se predogovarjali, to je zelo dolga zamuda. Vzpostavitev vseh institucij je treba zagotoviti čim prej, zato da bi se lahko to delo začelo. Potem sem želel izpostaviti še nekatere prioritetne točke, če želi Bosna Hercegovina predovati v tem procesu. Najprej vprašanje vzpostavitve mehanizma usklajevanja, brez katerega bo proces pristopa blokiran, še posebej, ko gre za dodelitev evropskih sredstev. Novi organi bi se morali prioritetno boriti proti korupciji. In to sem povdaril tudi v Sarajevo, ko sem bil tam. Vsem sem zastavil vprašanje, kaj počnete v vaših političnih strankah, kaj počnete v instituciji, zato da bi se borili proti korupciji. Zelo malo konkretnih odgovorov sem dobil. In prav gotovo bom to vprašanje še kdaj zastavil. Torej, učinkovitost, neodvisnost, sodstva, tudi to je nekaj, kar je treba prioritetno obravnavati. Medijske svoboščine je treba zagotoviti v polnem obsegu. Kmalo bom končal, brez skrbi. Potem je treba izvajati tudi ukrepe glede ustvarjanja novih delovnih mest iz leta 2014, to mora biti eden od ključnih elementov strukturnih reform. 52 odstotkov zahtev je bilo izpolnjenih v smislu usklajevanja z skupno zunanjo varnost politiko Evropske unije. To je zelo malo. Sem v rednih stikih z gospod Mogherinjevo in pa tudi s komisarjem Hanom, ki ima čestitam za njeno delo pri tem dosegu bistvenega pomena, da je, da Bosno in Hercegovino obravnavamo na prioriteten način v zunanji politiki, da oblikujemo skupni pristop, ki ga bodo lahko podpirali tudi lokalni organi. Sam pa lahko zaenkrat rečem, da sem še naprej optimističen. Zdaj vam predavam besedo poročevalcem v senci. Prosim vas, da se držite dveh minut in pol. Potem se bodo oglasili še nekateri kolegi, ki bodo imeli na voljo dve minuti za svoje intervencije. Bolj radodaren, kot to ne morem biti. Gospod Karn, dve minuti in pol. Report, Čestitam poročevalcu za poročilo, ki se osredotoča na pomembna vprašanja na medijski pluralizem za pravosodne reforme, za nediskriminatorni izobraževalni sistem in tako dalje. Obe poročili o napredku, ki jih je izdala komisija glede Bosne in Hercegovine, so podali ugotovitve, da Bosna pravica ostaja za svojimi sosedami. Preveliko časa so zapravili na etničnih konfliktih, vzpostavili zakonodajo, ki je bila nezadovoljiva za bosanske državljane. Novi pristop Evropske unije do Bosne pomeni novi, novo upanje za to državo. Skupne zaveze so prav gotovo pravi korak, pozitiven korak v pravo smer in mislim, da bo le tako prišel čas za začetek pristopnih pogajanj ta pogajanja bi omogočila tudi ustrezno priložnost za to, da se zagotovi politične vzvode za Bosno in Hercegovino in pa za socialne reforme. Interesi državljanov moramo postati prioriteta, na to so nas upozorili že protesti lani. Vendar pa bo gospodarska blaginja možna le, če bo temeljila na vključujoči demokratični družbi. Treba je izvati tudi usporedne politične reforme, demokratizacijo sistema, spodbojati enakost med spolovami obenem tudi zagotoviti, da ne bo diskriminacije proti manjšinam. Tu moramo vključevati tudi politične reforme, ter sistem, ki bo dostopen do vseh. Socialne in gospodarske reforme ne smejo spodkopavati temeljnih eh, pravic delavcev in pa sindikalnih pravic, te treba zaščititi. Te zaveze v politični realnosti zaenkrat niso pomenile veliko, vendar pa prihaja pritisk za spremembe iz vseh strani, ne le iz Evropske unije, ampak tudi strani samih državljanov. To je še bolj pomembno. Ti lahko kot novi akteri zahtevajo prevzemanje odgovornosti nove politične elite. Transparentnost pri načrtovanju in izvajanju reform je bistvenega pomena in civilno družbo je treba vključiti v ta proces. Mediji, civilna družba in pa sodna oblast bi morali poskrbeti za nadzor oblasti vsak dan strinjam se s poročevalcem, da je boj proti korupciji apsolutna prioriteta, s tem se zagozi pomoč vsem sektorjem, zdravstvu pa tudi izobraževanju, ter se tako prepreči izkoriščanje najbolj ranljivih skupin. Bosna in Hercegovina seveda bi morali nadaljevati po poti proti Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Tenok, dve minuti in pol. Čambacki, ok. Gospod Čambacki, prav, dve minuti in pol. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Преда, Pozdravljam vi za tozi doklad, to je besporno najtrudnija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, spoštovani poročevalec. Čestitam vam za to težavno poročilo, to je bilo najtežje poročilo, zaradi tega, ker je situacija v tej državi zelo težka, tudi zelo težko je analizirati. Prej smo govorili o Albaniji, ki je dober zgled. Zdaj pa se moram pridružiti pomislekom, ki so jih izrazili moji kolegi, še posebej, ko gre za boj proti korupciji v tej državi. Sodni sistem prav tako ne deluje. Trebalo bi bilo uskladiti kar štiri različne sodne sisteme. Prav tako ne deluje dobro javna prava, ki je preveč fragmentirana, preveč politi, politična. In veliko težave tudi z begunci, ki so notranje razseljeni po tej državi. Prav tako so težave tudi z organiziranim kriminalom, že od državljanske vojne. Veliko mužahedinov je še ostalo na tem območju. Vsi veste, da je pravi balkanski, balkanski bataljon znotraj delovanja organizacije islamske države. Če bi se želeli izogniti vsem grožnjam, bi morali res paziti tudi na versko radikalizacijo na območju te države. Seveda ne smemo pozabiti na problematiko medijskih svoboščin. Mediji ne morejo delovati v teh okoliščinah. Prav tako je opazen etnični razkol znotraj te države. Prav gotovo ste bili priča protestom lani, ki so bili protesti socialnega značaja. Prav tako je nekaj težav tudi z zunanjo politiko, še posebej, ko gre za odnose z Rusijo. In naša skupina EKR vam bo predstavila naše predloge sprememb v pravčasnem roku. Hvala lepa, gospod Radoš. Dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vse težave, ki ste jih navedli, s katerimi se sooča Bosna in Hercegovina, izmed teh bi sam povdaril dva. Eno je visoka raven nezaupanja v državi, drugo pa je slab napredek Eh, tudi izseljevanje manjšinskih skupnosti, s čimer se ne le legalizira, temveč eh, še intenzivira etnično čiščenje, se nadaljuje. Največja težava Bosne in Hercegovine pa je pomankanje notranjih moči za nadaljevanje in doseganje napredka. Pozdravljam poročilo gospoda Prede, pozdravljam eh, odločitev Evropskega sveta, ki je, se je 15. decembra bolj ki se je 15. decembra odločil bolj natančno ukvarjati z Bosno in Hercegovino, pa tudi njihovo poročilo o nujnosti vzpostavitve koordinacijskega mehanizma. Stališča iz poročila so resnična. Pravijo, da bo brez tega mehanizma eh, pot do pristopa Bosne in Hercegovine k EU blokiran zaradi neustrezne organizacije države. To je velika resnica in zato je pomembno, da Evropska unija vzpostavi ta koordinacijski mehanizem. Težave v Bosni in Hercegovini eh, oziroma spremembe se lahko izvajo le od zgore ali od spode, ampak spremembe od spode so lahko nevarne. Zato je pomembno, da nadaljujemo z delom Evropskega parlamenta in preostalih institucij, ko gre za Bosno in Hercegovino. Glavna naloga, ki pa jo moramo izvesti v Bosni in Hercegovini, je ta, da spremenimo temeljno strukturo države, kar pa pomeni spremembo ustave. Brez tega bo težko doseči bistvene spremembe pri celotni situaciji v Bosni in Hercegovini. Te spremembe pa morajo iti eh, k večji pristojnosti in odgovornosti državnih organov, če želimo, da bo to ena država, ne pa dve posebni državi. Treba je poenostaviti skupno upravo države, ki je nefunkcionalna in ne more ostati tako obsežna. Saj tako ne more biti učinkovita, takšna kot je danes. Prav tako je treba povečati pristojnosti lokalnih in regionalnih enot kot instrument zaščite manjšinskih skupnosti. V tej smeri se morajo podati ustavne spreme, brez katerih ne moremo pričakovati izboljšanje skupne politične situacije v Bosni in Hercegovini. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dve minuti in pol gospod Kovso. Najlepša hvala, hvala gospodu Predi za opravljeno delo in hvala za predlagano besedilo. Gre za predlog eh, resolucije, osnutek predloga resolucije in to je dober katalizator za razpravo, ko gre o evropskih politikah za Bosno in Hercegovino. Vendar pa imamo vedno to, da v vsaki razpravi o predlogu resolucije. Zdi se, da se ne, da ni pomembno, kaj se dogaja v državi. Sprememb ni. Tu imamo odraženo stališče evropskih elit, kar je malce zastarel pogled, ko gre za odnos med Balkanom in preostankom Evrope. Potrebujemo odgovorno potrebujemo odgovor, odgovoren odgovor na vse to. Če evropske elite ne bodo predstavljale preostanka prebivalstva in se pogovorile o tem, kaj je njihova želja, zakaj bi to počeli v Bosni in Hercegovini. Ta predlog resolucije preučuje le, kakšne bi morale biti politične spremembe parlament razmišlja, kako nefunkcionalna je Bosna in Hercegovina, koliko korupcije je tam, kolikšno rasnega razlikovanja in tako naprej. Vse to pa podpirajo voditelji, ki jih podpirajo evropske elite. V Bosni in Hercegovini pa je situacija takšna. Ljudje so utrujeni. Slišali smo novice o demonstracijah, ki so potekale v Bosni in Hercegovini lansko leto. Ljudje so utrujeni vsega. Utrujeni so vseh nalog, ki jim jih želimo naložiti. So, utrujeni so vlade, dosti imajo mafije in vseh nalog iz Bruslja. Pa tudi posledice državljanske vojne so še vedno opazne. Zanima me, ali mislite, da ljudje, ko govorijo o Evropski uniji, govorijo o stabilizacijskem in pridružitvenem sporazumu ali govorijo o čem drugem? Morda kruhu, prihodnosti, demokraciji, enakosti. To je tisto, česar si želijo in to je tisto, kar potrebujejo, če želijo zgraditi novo družbo. Demokracija je že dosegla elite v Bosni in Hercegovini in zdaj morajo oni prevzeti odgovornost. Tisti, ki so spodbujali etnično razlikovanje, ne bodo tisti, ki bodo zagotovili rešitve. Le prebivalci se lahko odločijo za svoje, za svojo prihodnost. Spoštovani gospod predsednik, hvala za eh, besedo. Najprej bi se seveda želel zahvaliti poročevalcu gospodu Predi za opravljeno delo in odlično napisano poročilo, ki je dobro strukturirano, jasno in konkretno in odraža na nek način stanje v Bosni. Je pa res, da se situacija v Bosni kar hitro menja in včasih se zdi, da je treba poročila kar hitro tudi spreminjati in dopolnjevati. Uh, Tisto, kar bi želel eh, te hitro povedati, je to, da se strinjam z eh, večino že povedanega zlasti, kar se tiče vladavine prava, eh, korupcije, organiziranega kriminala. Dejstvo je seveda, da je Bosna skupnost, kjer ni lahko veljaviti vse te temeljne principe tudi vladavine prava in da verjetno čudežev tudi v kratkem ni mogoče pričakovati. Eh, je pa dejstvo, da seveda bo pomemben eh, korak naprej lahko dosežen tudi, če bo Bosna tisti igralec v regiji, ki bo tudi ekonomsko lahko naredila korak naprej. Zato se mi zdi v tem delu uloga eh, Evropske komisije in tudi Evropskega parlamenta izjemno pomembna. In tudi zato se mi zdi pomembno povdariti to vprašanje preferenčnega sporazuma, ki ga Bosn zaenkrat uh, ne želi obnoviti oziroma podpisati in tudi zaradi pritiskov, ki jih za to doživlja. Uh, eh, sveda tu v tem delu je potrebno najti kompromis, da to dodatno še ne ošibi uh, ekonomijo, ki, je, ki ni najboljša in lahko državo pahne še korak nazaj. In mislim, da je ravno ekonomija oziroma ekonomski del tisti, ki lahko pomembno vpliva, da se s časoma uveljavi tudi uh, Bosna kot država prava in zaupanja vredna, kar se tiče tudi njenih državljanov, ki morajo sveti vrjeti v lasno državo. Eh, izražam pa zaskrbljenost nad položajem manjšin in LGTB skupnosti in pa seveda eh, svobode govora in izražanja medijev, zlasti glede tega, da se sprejmejo tudi nekateri zakoni, ki omejujejo to svobodo tudi preko eh, svobodo komunikacije preko socialnih omrežij. Predvsem pa se mi zdi, da je naša naloga poiskati tisti način, ki bo mogočil eh, Bosni tudi ta ekonomski preboj. Hvala. Najlepša hvala. Gremo naprej. Dve minuti imate na voljo vsi naslednji govorci. Gospa Petir je naslednja. Izvolite, dve minuti. Pozdravljam rezultat. Pozdravljam resolucijo o Bosni in Hercegovini. Po mojem mnenju je pot v euroatlantsko integracijo izjemno pomembna za Bosno in Hercegovino, se bodo reforme pozitivno vplivale na krepitev demokratičnih ustanov. Eh, hkrati pa tudi odpravila uvire za gospodarski razvoj. Z vsem srcem se zauzemam za pot v Evropsko unijo Bosne in Hercegovine, zato pa je treba zagotoviti enakopravnost vseh treh konstitutivnih narodov Bosne in Hercegovine, Bošnjakov, Srbo in Hrvato. Po mojem mnenju mora biti to sestavni del resolucije. Za državljane Bosne in Hercegovine je najvažnejše to, da imajo urejeno in delujočo državo kjer morajo biti enakovredni in kjer se njihove pravice spoštujejo, kar pa danes še ni tako. Zdi se, da je Bosna in Hercegovina nekom, nekomu mate, mati, drugim pa mačeha. Zato pozivam, da se pravice vseh ustrezno spoštujejo. Opozorila bi vas tudi na trajajočo in nedopustno diskriminacijo Hrvato kot enega izmed narodov v entiteti Republike Srpske, pa tudi v nekaterih drugih eh, občinah Bosne in Hercegovine. Njihove človeške pravice se kršijo, kot je naprimer pravica do lastnega doma in do življenja v rodnem kraju. Z področja Republike Srbije je bilo eh, pregnanega 95 odstotkov hrvaškega prebivalstva, ki se večinoma ni vrnilo na svoj dom. Eh, niti se jim ni nudila materialna pomoč ali karkoli drugega, kar je privedlo pravzaprav izkoreninjenja hrvaškega avtonomnega prebivalstva z tega dela Bosne in Hercegovine. Takšen eksodus določenega naroda in izbrisanje vseh tradicij naroda se lahko kosa s tragedijami, kot se zdaj odvija v Siriji in Iranu. Po mojem mnenju je v resoluciji treba pozvati Bosno in Hercegovino, da spoštuje mednarodne Eh, pogodbe in konvencije, ko gre za varovanje okolja. Kot primer kršitev teh dogovorov lahko eh, navedem eh, čezmejno onesnaženje zraka v Slavonskem brodu zaradi rafinerije v Bosni in Hercegovini, zaradi, skrat, s čimer se prebivalcem Slavonskega in Bosanskega broda krši pravica do čistega zraka. Hkrati je treba tudi opozoriti na nespoštovanje mednarodne pogodbe, Eh, skrat, z, z, ko je prišlo do onesnaženja rek Slivnice in Neretve. Hvala lepa, gospod Picula, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Čestitam kolegi Predi za resolucijo in tudi za pripombe. Včeraj sprejeta deklaracija je dobra novica, vendar pa bi morale parlamentarne volitve že same za zmagovalce teh volitev morali. Eh, zagotoviti najviše obveznost in spoštovanje vsega. Glavno vprašanje je, kako ukiniti stagnacijo v tej državi. Pot do Evropske unije za Bosno in Hercegovino, kar demonstrirajo številne institucije v Evropski uniji, zato se morajo zauzeti tudi odgovorni v sami Bosni in Hercegovini. V resoluciji piše, tudi nekaj o tem, vendar morajo oblasti v Bosni in Hercegovini tudi same spremeniti odnos do tega. To bo mogoče le, če bo takšna prihodnost temelija na soglasju, ki ga bodo dosegli v Bosni in Hercegovini, ne da se jim jo usili od zunaj. Za razliko od prejšnje resolucije lansko, o lanskoletnem napredku Bosne in Hercegovine, kar je bil le katalog pomankljivosti, imamo tu spodbojanje reform, ki se jih, s katerimi se ne more več odlašati pozdravljam to, da ste našteli reforme, brez katerih Bosna in Hercegovina ne more začeti eh, potik pristopu v Evropsko unijo. Gre za krepitev pravne države, neodvisnost pravosodstva, uspešen boj proti korupciji, vendar na visoki politični ravni, večje odprtje civilne družbe, spodbujanje mladih, pa tudi uh, spremembe ustavnega okvira. Podpiram osnovanje mehanizma za koordinacijo v Bosni in Hercegovini, se mi pa zdi enako pomembno usklajevanje ustreznega pristopa vseh organov Evropske unije, ko gre za izvajanje reforme eh, Bosne in Hercegovine. To je država, ki jo obremenjuje kriza, čemur botruje tudi bizarna ustava. Pred 20 leti je bila ta ustava sestavljena, posejala pa je s tem tudi seme eh, zmede, kar traja še zdaj. Hvala lepa, gospod Kukan, dve minuti. Hvala lepa. Naj značnem takole. Zelo radodaren predsedujoči ste. Hvala. Dovolite mi tudi, da čestitam poročevalcu za njegovo prvo poročilo o Bosni in Hercegovini. Upam, da bo ta kompleksna država uspela dokazati pozitivne, izkazati pozitivne spremembe v prihodnosti. Dejstvo je, da Bosna in Hercegovina ni napredovala veliko v zadnjih petih letih. Pa, in to je še vedno diplomatska izjava. Oktobra 2014 so nam volitve dale razlog, da smo nekoliko bolj optimistični. Zdelo se je, da se stvari premikajo naprej. Bosna in Hercegovina je zares visoko na agendi Evropske unije. Nov pristop je med drugim pokazal tudi to, da je visoka predstavnica gospa Mogherini že drugič obiskala to državo včeraj po skupnem obisku s komisarjem Hanom pred tremi meseci. Dobro je, da pozivamo številne politične organe. Zdaj se mi zdi, da je pravi trenutek, da politični voditelji te države obnovijo pogodbo s svojimi državljani. Kompleksne težave zahtevajo kompleksne rešitve, pa tudi ustrezno prikrojene pristope za reševanje teh težav. Socioekonomska vprašanja so v samem vrhu našega pristopa. Upamo, da se bo stabilizacijsko pridružitveni sporazum v celoti izvajal in v prihodnosti je treba izvaja, izvesti ustrezno tudi reforme. Tega ne smemo pozabiti. In še za konec splošna pripomba, treba se je truditi, da bo Evropska unija imela pozitivno prisotnost v Bosni in Hercegovini. Kar nekaj dela nas še čaka tam. Zdi pa se, da se zvezde postavljajo tako, da so nam naklonjene. Sam bi si želel vključujoče, ustrezno razvite Bosne in Hercegovine. Njeni državljani na to čakajo že mnogo predolgo časa. Hvala. Hvala lepa, gospa Fajon. Dve minuti. Much, um, like to... Najlepša hvala. Tudi sama bi želela čestitati poročevalcu. Veliko je že bilo povedanega, tudi sama se strinjam z nekaterimi izraženimi pomisleki in dvomi. Pozdravljam tudi zauzetost kol, eh, kolega Prede in drugih, da pomagajo Bosni in Hercegovini. Želim pa ostati optimistična za ti dve minuti. Vem, da je bilo v državi v zadnjih nekaj letih veliko frustracije zaradi pomankanja napredka in pomankanja verodostojnosti. Kar se je zgodilo včeraj v Bosni in Hercegovini, sama razumem kot zgodovinsko možnost za to državo. Te novice so zato izjemno pomembne, posebej za državljane. Pisna zaveza predsedstva Bosne in Hercegovine, da izvedejo potrebne reforme v okviru pristopnega procesa, je izjemno pomembna. Zares upam, da bodo politični voditelji v državi prevzeli svojo odgovornost in nadaljevali s konkretnimi koraki. Ne želimo, da se ponovijo politične napake iz preteklosti. Vem, da to ne bo lahko. Vem, da prihodnja pot k Evropski uniji ne bo lahka, izvajanje vseh reform gotovo ne bo preprosto. Bosna in Hercegovina pa mora nadaljevati v enakem duhu in upamo, da ji bo to tudi uspelo. Hvala lepa, gospod Preda, za zaključek. Brijevmo, pa skrži pakta. Čisto na kratko, se bom odzval. Ne moram biti stotno tako optimističen kot naša kolegica Tanja Fajon. Seveda obstajajo določene priložnosti za izboljšave, vendar pa je treba to tudi spremljati, izkoristiti te priložnosti in upam, da bomo dobili tudi ustrezen zagon za to, da se nadaljuje politični proces v Bosni in Hercegovini. Zdaj pa bi želel ogovarjati temu, kar je povedal kolega glede mafijske združbe na lokalni ravni, da to podpira ta Washington in Brusel. Spošljivo vas moramo opozoriti na dejstvo, da ste v Washington pravzaprav tudi vi kot poslanci Evropskega parlamenta. In eh, ravno kar ste postavili pred nas argument, ki govori v nasprote temu. Pridružujem se tem, kar je povedal gospod Šoltes, ki pravi, da čudeži niso mogoči. Od Bosne in Hercegovine pričakujemo trdno delo, trud. In eh, tudi državljani Bosne in Hercegovine bi se morali zavedati, da se čudeži ne uresničujejo kar tako. To je v sredju problematike. Šest mesecev smo se mm, pogajali in na to še dodatno dva tedna, zato da so se strinjali z nekaterimi pisnimi zavezami. To poteka prepočasi trenutno živimo v 21. stoletju in ne v 18. stoletju, zato moramo delovati v višji predstavi, ko gre za politični proces. Želel bi se navezati še na to, kar sta povedali gospod Radoš, gospa Peter in pa gospod Pikolač. Nekatere strukturne forme so pomembne, morda so pravosodne spremembe bolj, bolj v ozadju? Mislim, da zaenkrat ne moremo govoriti o ustavnih spremembah. Ne bom izključeval te možnosti, da bi politiki s pomočjo nekaterih držav članic razmišljali o takih ustavnih spremembah v okviru novega svežnja političnih in socialnih reform. Nikakor ne. Vendar pa mislim, da zdaj ni čas za ustavne razprave, še toliko bolj zaradi tega, kar je povedal gospod Kukan, ker je treba predvsem najprej poskrbeti za obnovito socialne pogodbe. In če se pri tem navežem še na rusko situacijo. Gre tukaj predvsem za to, da poiščemo nek nov sistem, preden se lotimo drugih prioritet. Zaenkrat se moramo sredotočiti na konkretne reforme, gre za blaginjo državljanov in skladno s tem bi se odzval na to, kar je povedal Kukan glede družbene pogodbe. S temi besedami zaključujem to intervencijo in eh, seveda z veseljem pričakujem vaše predloge sprememb. Eh, Najlepša hvala, preden zaključimo s to tematiko. Dajem besedo še gospodu Simonu, predstavniku Evropske komisije, ki je povedal, da bi tudi sam želel spregovoriti. Samo nekaj kratkih besed, predsedujoči. Hvala. Tako kot pri prejšnjih poročilih, tudi tu seveda čestitam poročevalcu gospodu Predi za poročilo. Želel sem samo izkoristiti to priložnost, da vam predstavim nekoliko najnovejših informacij v zvezi s včerajšnjim obiskom in kaj bi bili lahko naslednji koraki v odnosih z Bosno in Hercegovino. Zdi se mi, da gre za pomemben element. Včeraj je Bosna in Hercegovina v parlamentu podprla pisno zavezo in to je ključni korak, da se. Eh, odblokira pot eh, Bosne in Hercegovine na poti integracije v Evropsko unijo. To je tudi jasen znak za državljane Bosne in Hercegovine, da se zdaj nujno potrebne reforme lahko začnejo in da se morda lahko začnejo ambicije eh, izpolnjevati za pristop. Morda bomo naslednje leto lahko že spremenili naslov in bomo imeli poročilo o napredku, ter bomo dejansko lahko zabeležili napredek, ki so ga dosegli. Evropska unija, vključno s komisijo, ostaja še vedno močno predana eh, Bosni in Hercegovini na njeni poti k integracijo v Evropsko unijo. Gospa Mogherini je v svojem nagovoru včeraj v parlamentu Bosni in Hercegovini to toplo pozdravila, njihovo glasovanje. To je zares lahko zgodovinski trenutek. V skladu s sklepi sveta iz leta 2014 se pričakuje, da bo prihodni korak za Evropski svet da sprejme sklep o začetku veljavnosti salizijsko-pridružitvenega sporazuma z Bosno in Hercegovino. Sklep, spomnimo se, eh, sedem let potem, ko je bil ta sporazum podpisan. To bo orodje ne le zato, da se bodo sprožile sile z, eh, po podpisu tega sporazuma za začetek potrebnih reform, temveč bo to tudi možnost za politični dialog na ministerski ravni. Eh, saj bo s tem vzpostavljen tudi svet SAA. Hkrati mislim, da je tudi pomembno, da ne odpravimo eh, naših zavez Bosni in Hercegovini in da podpremo nove oblasti Bosne in Hercegovine, ko se trudijo nasloviti resne socioekonomske težave, s katerimi se država sooča. Ko si ogledamo številke pri brezposobnosti mladih, naprimer, je to resen problem. Eh, eno izmed področji, na katera se želi osredotočiti komisar Han, je ta, da se okrepi dialog z drugimi mednarodnimi deležniki, posebej finančnimi institucijami, da, bo, da se bo lahko gradilo na pozitivni eh, dinamiki integracije, ki, katerem pomembnem, katere pomembnemu trenutku smo bili priča včeraj. Na podlagi deloma negativnega poročila o napredku, pa smo zdaj v zadnjih nekaj tednih bili priča kar nekaj pozitivnim razvojem dogodkov. Hvala lepa. Naj vas še opomnim, časovni rok za predložitev predlogov sprememb je 5. marec ob 12. Zdaj pa lahko se lotimo še zadnje točke na današnjem dnevnem redu. Gre za izjemne trgovinske ukrepe za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezani s tradicijsko pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasna prekinitev uporabe uredbe številka 1915-2009 za Bosno in Hercegovino. Gre za poročilo, ki ga je prav tako pripravil gospod Preda. Izvolite, beseda je vaša. <clears throat> Lepo hvala, gospod predsedujoči. Zagotoviti bi želel predstavniku Evropske komisije, da je to že vključeno v naše besedilo, ta zadnji argument, o katerem govorim. Potem pa še ta točka, gre za nekatere zakonodajne predloge Evropske komisije, ki so bili predstavljeni junija 2014, zadeve so enostavno, gre za spremembo uredbe 12.15 iz leta 2009, ko gre za izjemne trgovinske ukrepe za države in ozemlja, ki sodelujejo na tem področju, torej Zahodnem eh, Balkanu in pa za začasno prekinitev treh glavnih točk. Prva točka je razširitev trgovinskih preferenc za dodatno obdobje pet let, ki jih je mogoče razširiti. Potem pa še bilateralni sporazumi s to državo, neodvisni trgovinski sporazumi podpirajo te predloge in so tudi pomemben vsebinski element za politično stabilnost in pa politični napredek na območju Zahodnega Balkana. Prav tako podpiramo seveda pridružitev te države Evropske unije. Treba je poskrbeti tudi za začasno prekinitev uporabe te uredbe, ko je jasna kršitev človekovih pravic, potem pa še začasna prekinitev procesa v Bosni in Hercegovini, če do konca leta ne bomo našli rešitve za dogovore glede trgovinskih zadev. Potem pa še en vidik, ki zadeva delo Evropske komisije, to so zunanje zadeve. Tukaj imamo naprimer tehnični predlog. Evropska komisija zahteva tudi sklicevanje na pristopni sporozum s Kosovom. Vendar pa je pri tem treba upoštevati klauzulo o človekovih pravicah. Nekatere države sistematično kršijo človekove pravice in to treba tudi upoštevati. To ni primerno. Balkanske države, države Zahodnega Balkana morajo pozitivno delovati pri reševanju te situacije. Treba upoštevati tudi temeljne pravice skladno z kopenhaškimi kriteriji. Ne bi si želeli, da bi te države bolj ali manj spoštovali človekove pravice, temelj pravice in pa pravno državo. Tega ne smemo razlagati na ta način. Moramo jasno določiti, kaj je mogoče tolerirati v smislu kršitve človekovih pravic. Kar pa zadeva politična merila Kopenhagna v tem primeru, moramo v vsakem primeru zahtevati spoštovanje človekovih pravic. Zato predlagam tisto formulacijo, ki smo jo uporabili v jeseni prejšnje leto pri podobnem doseju, ki je bil vezan na Ukrajino. Mislim, da ne moramo zastavljati bolj milih eh, kriterijev za države Zahodnega Balkana, ne na zadnje države, ki so nam še veliko bliže. Enako velja tudi za izjemne trgovinske ukrepe in preferenčne ukrepe. Tako smo se odločili tudi pri Pakistanu, če smo se tako odločili pri Pakistanu in Ukrajini, ne vem, zakaj tako ne bi bilo tudi pri urejanju situacije v tem primeru. Strinjam se z Evropsko komisijo, da moramo vnesti več jasnosti in koherentnosti v vprašanje človekovih pravic, tudi ko gre za urejanje zakonodaje pri izjemnih trgovinskih ukrepih. Naš odbor pa bi se moral sredotočiti tudi na, na primer, izvedbo študije na tem področju. Še nekaj sklepnih besed, bolj v splošnem smislu, kar zadeva začasno prekinitev preferenčnih pogojev za Bosno in Hercegovino kot poročevalec za to državo. Mislim, da bi bilo treba najti sporazum do konca leta, seveda, če bomo pozitivno presodili to situacijo. Potem pa še en glede vloge Evropskega parlamenta. Mislim, da moramo biti pozorni tudi na naše pristojnosti in pravice, ki jih je treba v celoti spoštovati, ko gre za začasno prekinito trgovinskih ukrepov. Gospod Betini iz odbora Inte, s katerim sem eh, se uspešno pogovarjal med tem pogajanjem, je govoril tudi o uvedbi delegiranih aktov za te določbe. Najlepša hvala za vašo pozornost. We... Hvala lepa. Poraševalec v senci je gospod Kan in tudi gospod Betini. Izvolite. Si sente? Si. E... Eh, me slišite? Odlično. Hvala gospod predsedajoči, gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da sodelujem pri razpravi o tej točki v zvezi z poročilom gospoda Prede. Predstavitev komisije za predlagano spremembo uredbe iz leta 2009. To sedaj preučujemo. Strinjam se z gospodom Predo, dva vidika želim izpostaviti in sicer najprej, kar zadeva specifične trgovinske ukrepe, predlog komisije je, da bi 1. januarja začasno prekinili, 1. januarja 2016 začasno prekinili trgovinske preferencijale za Bosno, če Bosna ne bo sprejela spremenjenih razmer, odkar je Hrvaška članica Evropske unije. Zamisel sočasne prekinitve na osnovi tega je razumljiva. Vendar, mislim, da si na vse zadnje želimo, da bi dosegli dogovor nekateri menijo, da bi bilo bolje, če se nič ne bi spremenilo za Bosno v smislu trgovinskih odnosov. Seveda obstajajo trgovinski vzorci, trgovinski odnosi med Hrvaško in Hrvaško. Bosno, zato moramo vedeti, kakšni so bili ti odnosi tudi prej. In ob enem moramo razmisliti o teh trgovinskih odnosih na nov način. Evropska komisija res poskuša omogočiti pristop Bosne k Evropski uniji. Po mojem mnenju je to nekaj zgodovinsko pomembnega in prvič se je zgodilo, da ima bosanski parlament pred seboj dokument, s katerim se strinjajo o reformah, v katerem priznavajo vrednote in načela. Obravnavajo tudi dokazila, ki bodo potrebna in dejansko se želijo približati evropskim vrednotam. Bosne nismo prosili, da nam najprej predstavi najbolj zahtevni dokazni material, ne, prosili smo jih, da začno lepo počasi in da predstavijo korake, ki so v celoti izvedljivi za nje. Upam, da bo to zapisano v ustreznem zakonodajnem aktu, ampak Bosni ne bo uspelo tega urediti. Sami potrebovali bodo našo pomoč. Velike težave obstajajo in če jih naj bi začeli reševati, potem vam lahko povem, da rešitve ne bodo prišle z lepega. Evropa mora zagotoviti pomoč. Pomagamo Ukrajini, Libiji, in po mojem mnenju bi morali pretehtati svojo vlogo, glede na to, da nas čakajo tako veliki izzivi. Na Balkanu pa vladajo spori in napetosti. Upamo, da se zadeve ne bodo poslabšale, ampak eh, kar zadeva vsebino, mislim, da bi ta predlog moral spodbuditi bosance, da razumejo, da pravila veljajo za vse, torej tudi zadnje. Zato morajo sprejeti prilagoditve, o katerih so se dogovorile tudi druge balkanske države. Ne smemo o tem razmišljati kot o kazni in sankcijah, ampak kot o spodbudi za to, da se odpravijo v pravo smer. Po javnomnenskih raziskavah 80 odstotkov ljudi podpira to smer. In mislim, da bi bosanci res mm, lahko rekli, da Evropa ni neka tolpa, ki jih želi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 zelo hitro je sprejeti sporozum glede trgovinskih preferenc, še, še posebej v tem času. Glede tega, da se je bi želel povedati, da večina držav članic raje uporablja klauzulo, kot jo predlaga Evropska komisija. Evropski parlament naj bi imel okrepljene pristojnosti na področju človekovih pravic, to pa je mogoče doseči s preminjanjem obstoječe zakonodaje. To sem želel povedati na kratko. Hvala za vašo pozornost. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Radoš. Dve minute. Hvala lepa, gospodine predsednič. Hvala lepa, gospod predsedujoči pozdravljam eh, podaljšanje preferencialnih sporazumov o trgovini s šestimi državami Zahodnega Balkana. Tem državam v času krize to gotovo veliko pomeni in to bo pomagalo tudi pri njihovem približevanju Evropski uniji, splošno gledano, pa tudi njihovi gospodarski situaciji. Žal mi je da Bosna in Hercegovina ni vključena v ta rež, režim, vendar bi ta postopek preferencialne trgovine morala že ustrezno urediti. Upam pa, da bo novi pristop, ki ga zdaj uporablja Evropska eh, komisija in novi pogovori z Bosno in Hercegovino prispevali k temu, da se bo klauzula o prekinitvi tega začasnega sporazuma prvim prvim 2016 ne bo izpolnila in da bodo takrat Bosna in Hercegovina že dosegla sporazum z Evropsko unijo, ko gre eh, za priznavanje pristopa Hrvaške v EU in da bo ustrezno podpisan tudi eh, sporazum o pridružitvi in stabilizaciji, ne le, da bo zapis, eh, podpisan ta začasni sporazum, saj tako upam. če bo ta sporazum suspendiran, recimo v primeru eh, kršitve človekovih pravic, kršitve demokracije, te klauzule zdaj ni bilo. Eh, a države so po mojem mnenju storile to, kar so le lahko. Je pa res, da mora biti kakršnokoli kršenje takšnih pravic podlaga in razlog za. Eh, prekinitev takšnega sporazuma. Podpiram pa predlog spremembe v drugem členu, ki pravi, da je treba spoštovati, ne pa kaznovati pomankanje spoštovanja eh, in izvajanja, eh, ustreznega upoštevanja takšnih temeljnih pravic. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kan, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala komisiji za predlog in hvala gospodu Bredi za mnenje. Skupina socialistov podpira razširitev eh, trgovinskih ukrepov za te države, ki sodelujejo ali so povezane s stabilizacijsko pridružitvenim procesom Evropske unije. In ti ukrepi morajo biti obravnavati v širšem kontekstu naših politik v zvezi z Zahodnim Balkanom. ti ukrepi morajo biti obravnavani v širšem kontekstu naših politik v zvezi z državami Zahodnega Balkana. Naš glavni cilj mora biti, da bo vsa regija v EU. Komisija predlaga, da bi uredbam pridružili klauzulo o človekovih pravicah. Socialisti že dolgo to zahtevamo in tudi pozdravljamo. Države, ki želijo v Evropo, morajo sprejeti Kopenhavnska merila, zato je treba sprejeti klauzulo, ki zagotavlja, da je mogoče ukrepati, če bo šlo za resne in sistematične kršitve načel temeljnih pravic demokracije in načel pravne države. Predlog, podpiram predlog komisije o besedilu GSP plus v zvezi z temeljnimi delovnimi urednotami in standardi To klauzulo pa bi morali razširiti, tako da bo vključevala tudi okoljske standarde, zato da bomo zaščitili človekove pravice in načela trajnostnega razvoja in da bomo pomagali državam v tej skupnosti. Podpiram klauzulo, ki ščiti Hrvaško, kajti Hrvaška je država članica EU in ne bi smela trpeti zaradi diskriminacije. Vendar Evropska unija ima odgovornost do Bosne in zagotoviti mora varnost in stabilnost. Zato predlagam, da če ne bo nepredvidljivih in resnih okoliščin, potem bi zunani ministri Evropske unije morali ukrepati hitro in če se jim bo zdelo prav, naj prekinajo to prepoved, zato da bo varnost in stabilnost v regiji ohranjena. Ampak nove oblasti v Bosni in Hercegovini upam, da bodo sprejele ustrezne ukrepe glede na to, da smo jim zagotovili potrebno spodbudo. Rešiti je treba odprta vprašanja. Hvala. Mač. Hvala lepa. Gospod Picola, dve minuti. <clears throat> Mr. Chairman, koliko je ovaj. Hvala, gospod predsedujoči. Koliko je takšen trgovinski režim koristen za države Zahodnega Balkana, najbolje kažejo podatki, ki smo jih lahko prebrali v poročilu. Ti podatki pravijo, da je leta 2013 Evropska unija bila največji trgovinski partner regije Zahodnega Balkana. 72 odstotkov eh, uvoza in 82 odstotkov izvoza podpiramo gospodarsko integracijo z Evropsko unijo in verjamem tudi, da se bo izboljšala raven politične stabilnosti ter gospodarskega napredka v celotni regiji. Ko govorimo o Bosni in Hercegovini in njeni trenutni nezmožnosti, da v celoti vključi trgovinske določbe svojega sporazuma o stabilizaciji in uh, pridružitvi, moramo najprej poslati politični signal ti ukrepi, če bodo izvedeni, pomenijo vsega skupaj 3 milijone evrov. Če eh, zdaj vzamemo ozir vsa sredstva, ki jih je Evropska unija namenila Bosni, to znaša v zadnjih nekaj letih 700 milijonov evrov. Dobitek Bosne in Hercegovine pri tem vprašanju bil torej bolj kot ne simboličen. Predpisi morajo biti vnaprej uh, znani. Ko so leta 2000 iz CEFTE uh, šle Slovenija in še ena druga država, smo takrat rekli, da se trgovinski odnosi s tema državama nadaljujejo. Verjetno bodo do konca tega leta bosanske oblasti tudi eh, izkazali drugačen odnos do svojih obveznosti in se ustrezno držali vseh predpisov, ki jih morajo izpolniti. Hvala. Hvala lepa v imenu komisije, gospod Simon Nortjo. Izvolite, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj na začetku nekaj pojasnim, to je zelo pomembno. Ne zahtevamo, da Bosnija, Bosna kakorkoli dodatno popusti ali odpre svoj trg Namen te uredbe je, da bi ohranili trgovinske vzorce za Bosno, ki so obstajali pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. In edini način za to je, da prilagodimo brezterinske kvote na obeh straneh. Če tega ne bomo storili, potem bodo trgovinski pogoji slabši in temu se moramo izogniti. Gospod Picula je jasno podal številko kakšne naj bi bile pričakovane posledice tega v primerjavi z situacijo danes, ko te koncesije niso ohranjene. Govoril je o največji ocenjeni izgubi 3 milijonov evrov na strani Bosne. S tem se strinjamo v Evropski komisiji. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da preučimo tudi negativni učinek zavrnitve Bosne, da se ne želi prilagoditi, prilagoditi izvoznikom iz Hrvaške. 70 milijonov evrov na leto ima izgub hrvaški izvozniki in komisija. Komisija meni, da bi morali tukaj pokazati solidarnost s hrvaškimi izvozniki in povedati moramo, da se mora tudi Bosna prilagoditi, kakor tudi vsi ostali. Sedaj pa začasna prekinitev. Ta začasna prekinitev ni nekaj, kar si mi želimo to ni tisto, kar želimo mi doseči, vendar gre za to, da poskrbimo, da bo preizkušena metodologija, ki že več let deluje, delovala tudi tukaj. In komisija meni, da je ta klauzula neke vrste vzvod. Bos, Bosna ima do konca leta čas, da uredi ta režim, da prilagodi brezterinske kvote, drugače ta uredba, ki jim omogoča prednosti, ne bo več veljala. To potrebujemo, komisija je poskusila storiti že vse, dosegli nismo nič. Še nekaj želim povdariti in sicer prvič, kar zadeva klauzulo o človekovih pravicah. Sledimo standardni klauzuli, ki jo naše kolegice in kolegi iz GD3 vedno uporabljajo gospod Preda mora tukaj govoriti s svojimi kolegi iz odbora INTA in videti, kaj se bo zgodilo. Drugič, če mi dovolite še točko v zvezi z predlogom, da bi vključili svet v te razprave. Komisija ne ve, zakaj bi to bilo koristno, kajte po našem mnenju bi Ta začasna prekinitev morala biti samodejna, če Bosna do 31. decembra 2015 ne doseže želenega rezultata. Obenem bo mm, to morda pomagalo tistim, ki so vložili predlog spremembe. Tudi umik te začasne prekinitve bi moral biti samodejen, ko bo Bosna dosegla rezultat. In paradoksalno je, da bi vključevanje Sveta za zonanje zadeve vodilo do večjih zamud. Zato mislim, da ne bi bilo dobro, če bi šli po tej poti. Lepo prosim parlamenta, naj sprejme tega predloga sprememb. Z veseljem bomo no, o tem spregovorili še na štiri oči. Hvala, gospod Preda, da sklene razpravo. Že pa, že pa bo kupal. Najlepša hvala, nimam več kaj veliko dodati. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam za prispevke. Prepričan sem, da bomo dosegli na koncu dober kompromis. Hvala. So... Hvala lepa. Sestanka je konec. Glasovali bomo 9. marca. Sedaj pa vam želim lahko noč, tri minute predčasno. Nasvidenje. Pejdo.